Uh, z manjšo zamudo začenjamo četrto točko na dnevnem redu to je izmenjava mnen z gospodom petrom semnebijem ki je posebni predstavnik evropske unije za južni kaukas gospodom morelom ki je posebni predstavnik evropske unije za srednjo azijo z gruzijo Gre za gruzijski in kavkaški problem, o katerem se bomo pogovarjali z našima gostoma, ki jo prisrčno pozdravljam. Gospoda Semnebija in gospoda Morela. Začenjam z gospodom Morelom. Oziroma z gospodom Semnebijem. In potem nadaljujemo z gospodom Morelom. Potem pa bo sledila razprava. Gospod se ne bi izvolite. Hvala lepa, veselime, da sem med vami že četrtič. Na začetku bi vas spomnil na vojno med Gruzijo in Rusijo v avgustu. To je bil odločilni dogodek na Južnem Kakazu od zadnjega poročanja. Ta dogodek je zahteval aktivno vlogo Evropske unije, ki je to vlogo tudi opravila in okrepila svoj angažma v tej regiji, kar kaže na pomen Južnega Kaukaza za Evropsko unijo, razprave o vzhodnem partnerstvu, tudi kažejo na pomen tega zavezništva. Seveda pa je treba odgovoriti na določena vprašanja. Vprašanje je, a se dovolj zauzemamo na tem področju, bi morali biti eh, bolj odločni, bi morali zahtevati več od Gruzije. Vprašanje pa je tudi, kakšno vlogo igrajo drugi zunani faktori. Na to vprašanje je treba misliti, če mislimo na našo prihodno politiko glede te regije kakšni so bili učinki vojne, bo treba še oceniti. Na vsak način pa je ta vojna pokazala naranljivost držav na Kaukazu. Armenija, ki dve tretjini svoje trgovine odvija preko Gruzije, tudi kar zadeva osnovne proizvode se zaveda ogroženosti svojih eh, trgovskih poti, ki so bile deloma ovirane, deloma prekinjene. Vzajemni interes držav se je pokazal v skupni aktivnosti azerbajdžanskih in gruzijskih eh, inženirjev, ki so takoj po vojni obnovili most. Poleg tega je treba omenjati Gorni Karabah in izboljšanje armensko-turških odnosov, kar prav tako sodi v ta kontekst. Evropska unija mora tukaj odigrati svojo vlogo, podpreti prizadevanja, sloh kar zadeva odpiranje meja in prevoznih poti v regiji, ki je v našem sosedstvu. Dramatični dogodki na Južnem Kaukazu so jasno pokazali, kakšen pomen ima ta regija za Evropsko unijo. As far as, uh, domestic... Kar zadeva notranje zadeve treh eh, držav, če si pogledamo eh, vladavino prava, prava, razvoj pravne države in tako naprej, položaj v vseh treh državah je zelo podoben v vseh teh državah eh, sem se pogovarjal z vladami o krepitvi demokracije, krepitvi zmogljivosti in administracije, kar zadeva oblikovanje sodobne zakonodaje in zagotavljanje svobode medijev. To je bilo še posebej podajeno v zadnjem letu, ko je šlo za volitve v Južnem Kaukazu, parlamentarne volitve so seveda igrale povoljno vlogo, tako da smo spremljali in opazovali te volitve. Ugotovili smo sicer nekaj napredka, vendar pa je treba še marsikaj storiti za izboljšanje izvedbe volitev v vseh treh državah. V vseh eh, treh eh, državah pa vlade in eh, stranke niso izkoristili le priložnosti, da bi pokazali svojo demokratično eh, držo. Seveda pa pomanjkanje opozicije prav tako prispevala k pomanjkanju demokratičnih procesov marca 2008. Smo imeli spopade, v katerih je umrlo osem aktivistov, kar je pomenilo zlom demokratičnega razvoja. Tako da je to eno najbolj zaskrbljujočih vprašanj. Marca 2008 je, smo se zavzem, po marcu 2008 smo se zavzemali za izpustitev zaprtih eh, oseb in v tem smislu sprejeli tudi resolucijo Sveta Evrope. Armenska vlada ima močno gospodarsko ekipo in je razvila program z ambicioznimi reformami. V smeri posodobitve reforme državne uprave, vključno z carinsko upravo. Zelo pozitiven znak je tudi sprejem svetovalcev na tem področju. Kar zadeva gruzijsko vojno, je Armenija ohranjala neutralen položaj. V začetku spora so armenske oblasti pomagali ljudem, ki so želeli zapustiti Gruzijo, pomagali so za humanitarno pomoč, uh, Eh, ponudili tudi vizume za tranzit eh, oseb v Gruzijo. Pozitivno obrat smo doživeli tudi v armensko-turških eh, odnosih po septembrski nogometni tekmi v Erevanu bilateralno sodelovanje se je takrat še nadaljevalo, imamo pa tudi pobude civilne inicijative. Vse to dogajanje spremljamo z velikim interesom v Azerbajdžanu. So oblasti prav tako izrazile zanimanje za ukrepitev odnosov v Evropski, z Evropsko unijo, sploh po krizi v, med Gruzijo in Rusijo. Država je odigrala tudi odločilno vlogo pri vodenju pogajanj tudi s Turkmenistanom glede koridora, transkarskega koridorja za energetske tokove. Prav tako povezano z nabukom, ki bi omogočil skrbo z zemljskim plinom. Parlamentarne volite v Azerbajdžanu, ki, so, ki jih je opozicija v veliki meri bojkotirala, niso izpolnjevale mnogo standardov demokratičnega pluralizma. Odločitev z 18. decembra 2008 je še zmanjšala možnosti za razvoj demokratične politične krajine. Kar zadeva človekove pravice in ne medije je slika zelo raznolika. V Azerbajdžanu v zadnjih mesecih ste storili marsikaj, naprimer uporabo sodne prakse Evropskega sodišča, izpustitev novinarjev, poročanje o nasilju v vojski in tako naprej. Vendar pa je 13. decembra televizijski svet odločil, da ne bo podelil licenc televizijskim hišam, ki so v lasti tujcev, kar seveda ovira medijski pluralizem. Kar zadeva Gorski Karavah, o tem ne bi povedal veliko, tukaj se je pokazal nekaj pozitivnih sprememb, sploh po Moskovski deklaraciji z 2. novembra, ker sta obe strani začeli uporabljati madridska načela istočasno slika ostaja kontradiktorna. Na azerbajdžanski strani je bilo slišati, da ne bodo uporabljali nasilja v Gorskem Karabahu, vendar so se oblasti same demantirale, saj smo priča različnim oblikam nasilja na tem področju. Kar zadeva Gruzijo. notranja politična in varnostna situacija je trenutno stabilna, vendar pa dokaj krhka. Gospodarska kriza, ki hudo vpliva na Gruzijo zaradi kombinacije med eh, avgustovsko vojno in kasnejšo svetovno gospodarsko krizo, kar lahko povzroči hitro poslabšanje situacije v Gruziji, če se bo kriza nadaljevala. Gruzija je imela lani različne volitve, parlamentarne, predsedniške in lokalne volitve, ker niso dosegli soglasja glede pravil igre pred volitvami, so volitve potekale v zelo polariziranem okolju. kar zadeva Južno Osetijo in Abhazijo, bo o tem več povedal Pierre Morel. Sam naj omenim, da Evropska obozvana misija igra tukaj pomembno vlogo, čeprav še ne more v celoti zaživeti zaradi mnogih ovir. Imamo še druge probleme. In, in, in Problem notranjih razseljenih oseb, o čemer bo več povedal gospod eh, Morel. Imamo eno do trih misij in samo Evropska unija ima trenutno mandat, eh, ki bo trajal dlje od eh, februarja 2009, kar pomeni, da se s tem vprašanjem zelo intenzivno ukvarjamo. skupaj z drugimi sem si prizadeval za to, da bi predelali avgustovske dogodke. Resolucija Evropska parlamenta je želela izvedbo ustrezne preiskave. tako da so se odločiti, odločili izvesti neodvisno preiskavo, katere rezultate bodo znani julija pred avgustovsko vojno. So se mnogi zauzemali za to, da bi Evropska unija postila sled eh, v tej eh, regiji. Te ukrepe bi lahko nadaljevali brez da bi krnili integriteto gruzijskega ozemlja. V tem smislu se pogovarjam z gruzijskimi oblastmi glede tega, kako bi lahko rešili problematiko okupiranih ozemelj in sprejemanja ustrezne zakonodaje v tem smislu. Vojna v Gruziji je pokazala, da so problemi na Kaukazi nekaj, kar Evropsko unijo zelo zanima in neposredno zadeva in da jih morajo obravnavati skupaj. Moramo jih tudi ločevati od eh, ukvarjanja z drugimi partnerji v regiji, kot sta Rusija in eh, Turčija. Glede na to, kako problematična je bila vloga Rusije v avgustu, imamo veliko možnosti za sodelovanje možne sinergije, partnerski sporazumi, načrtovana srečanja v naslednjem letu glede vzpostavitve južnega energetskega koridorja. Imamo tudi možnost eh, te v okviru pogajanj z Rusijo in Turčijo. To vključuje tudi dialog z Rusijo regionalno platformo za regijo spostavljeno v Turčiji. O tem bom lahko več poročal verjetno na naslednjem sestanku, ki se ga bom odrežil. Hvala lepa za to poročilo. Zdaj pa predajam besedo gospodu Morelu, ki nam bo nekaj več povedal o Gruziji. Hvala, predsednik. Z velikim veseljem spregovorim tukaj pred vašim odborom v svoji dodatni ulogi posebnega predstavnika za krizo v Gruziji, potem ko sem to že večkrat tudi počel v ulogi vodje misije za osrednjo Azijo. Kajti ta ad hoc misija v Gruziji predstavlja še dodatno okrepitev misije Petra Semlebija, s katerim sodelujeva že zelo intenzivno zadnjih nekaj mesecev in ta misija se še nadaljuje. Sodelovala sva že, ko sem se ukvarjal le z Srednjo Azijo. Sodelujem pa tudi z opazovalsko misijo Evropske unije, Evropskim rabijem na terenu in seveda tudi z komisijo in državami članicami. V tem splošnem okviru, ki je bil ravno kar orisan, bi rad podaril, da moj mandat zadeva krizo v Gruziji kot tako. In zato naj še enkrat povem, da gre za neke vrste ad hoc misijo, katere namen je zagotoviti podporo in mobilizacijo Evropske eh, unije v teh razmerah, v kakršnih se Evropska unija v preteklosti v takšnem kontekstu še ni znašla. Najprej bi to risal z splošnega vidika, potem pa tudi v luči razprav v Ženevi. Najprej, kar zadeva splošno oceno krize v Gruziji. Tukaj je treba vsaj na kratko spomniti na to, da gre že za zelo star spor. Zgodovina vključe, vključevanja Gruzije v ruski imperij in potem v Sovjetsko zvezo je že sama po sebi zelo razgibana zgodovina, ampak eh, Gruzija je potem ponovno našla svojo staro identiteto kot eden eh, prvih krščanskih imperijev v tem delu sveta. Torej leta 1921 je bila razglašena zadnjična odvisnost, tako da je eh, ta zgodovinski spomin tukaj svež. Spomnimo tudi na to, da je Stalin rojen v Gorju, spomnimo tudi na uh, Berijo v Abhaziji, ki je bil sam tudi gruzinec. Tudi, če imamo zdaj opravka z najbolj sodobnim delom te krize, gre za krizo, ki ima zelo težko zgodovinsko podstat. Uh, tukaj je bila najprej zelo človeška kriza po razpadu Sovjetske zveze, potem je prišlo do državljanske vojne, do zelo nacionalistične eh, mobilizacije prvega predsednika Gace Kurdija, ki je bil zelo nacionalističen in ta državljanska vojna je imela rezultat 20 tisoč eh, smrtnih žrtev, 300 tisoč eh, beguncov in vse to še ni razrešilo do danes, daleč od tega. No in vse to le še eh, otežuje situacijo, v kateri se Evropska unija zdaj sooča s to krizo. Vzpostavljena sta bila dva mehanizma. Mehanizma za vzpostavitev stikov, za nadziranje, usmerjanje te razmer po državljanski vojni. Najprej eh, skupni korinski center v Sočiju, ki se je razvil v specifično misijo OSEA, potem pa je tukaj tudi skupina prijateljstva eh, Gruzije v OZN z dogovorom z Rusijo iz leta 1994 in pa potem tudi eh, misije OZN v Gruziji. Gre za zelo kompleksen eh, sistem, posvetovalni sistem, ki dokaj dobro eh, funkcionira, ampak ki ga je enostavno blokirati. Postopno blokiranje razprav je potem prijelo tudi do blokade na eh, terenu in do propada pogovorov. Temu smo bili priče v zadnjih letih, še posebej v zadnjih mesecih. Ne bi se zdaj vračal k samemu vrstnemu redu, k poteku dogodkov julija in augusta, kot je že dejal Peter Semnebi. Je to nekaj, kar je v rokah komisije gospe Taljavini, ki obravnava te zelo sporne okoliščine takratnih dogodkov. Skratka, mislim, da je vključitev evropskih institucij, še posebej evropskega parlamenta, tukaj zelo upravičena, ker to je prva mednarodna kriza, ki jo je na svoje pleče prevzela Evropska unija. E, gre za nekaj, kar se je zgodilo slučajno, ampak to je bilo potrebno storiti, glede na potek dogodkov. Pet mesecev kasneje pa mi zdaj dovolite, da iz tega izluščim tri ključne lekcije. Torej, Zakaj se je to sploh vse skupaj lahko zgodilo? Trije razlogi, po mojem mnenju. Najprej hitr reakcijski čas Evropske unije. Tukaj treba povdariti pobudo francoskega predsedstva, ki je odigrala zelo pomembno ulogo. Na samem začetku se boste spomnili od 8. 12. augusta, torej eh, pet dni stalnih popotovanj med eh, prestolnicami, popolna mednarodna blokada, nezmožnost OSEA, na Dunaju, da bi kakorkoli reagiral in potem prišlo tudi do de facto blokade zaradi notrnih razlogov, zaradi volilne kampanje in tudi zaradi mm, tesne medsebojne povezave med eh, dogajanji v Gruziji in ZDA. In tudi na terenu je bilo zelo težko stvari spraviti pod nadzor, vsaj za ZDA. Skratka, stvar se je nekako znašla v rokah Evropske unije zaradi odločnega ukrepanja predsednika Sarkozija v imenu predsedstva v prvih dneh, vse čas pa je potem po sprejetju 8. septembra eh, okvirnega sporazuma prihajalo do popotovanj v Moskvo. Eh, posebni predstavnik, zelo visoki predstavnik eh, sveta EU, gospod Solana in ostali, vzpostavitev opazovalske misije, potem sprožitev misije 1. oktobra, začetek pogovorov v Ženevi 10. oktobra z namenom dosega umika ruskih sil. 15. oktobra se je potem nadaljevala, eh, vse skupaj nadaljevalo z donatorsko konferenco, ki je potekala tudi v Bruslju kasneje oktobra. Skratka, vse je potekalo v zelo napetem ritmu. Drug pogoj je mobilizacija vseh inštrumentov, ki jih ima na voljo Evropska unija. In tukaj seveda velikega pomena nadzorna misija, spremljevalna misija Evropske unije, ki je bila v Tbilisiju že po dveh mesecih z pisarnami v Tbilisiju, Gorju in na dveh drugih gruzinskih mestih. Tukaj smo bili deležni velike podpore generalnega sekretarja sveta, držav članic, eh, vse to z namenom mobilizirati dovolj sredstev za zelo težavno misijo, neoborženo misijo, eh, ki, je, ki pogosto poteka na nevarnih tleh. Eh, iskali pa smo seveda, kar se da kompetentne ljudi, da bi tukaj sodelovali. In ko obiskujemo teren skupaj s Petrom Vsebnebijem, kaj poslušamo? Poslušamo zgodbe o Priščini, o Sarajevu ali o Gazi. Skratka, imamo ljudi, ki so zelo, zelo izkušeni, ki so pripravljeni sprejemati velika tvegana, ki pa delujejo mnogo drugače kot eh, eh, ostale skupine, ki so mobilizirane strani, sprtih eh, strani. Vse to zdaj poteka že več tedno. Eh, podpisan je bil sporozum za ministrstvo za notranje zadeve Gruzije. Eh, poteka zdaj tudi pogovori z ministrom za uh, obrambo, da bi izboljšali možnost sodelovanja na terenu. Ob koncu oktobra so naše misije postale tudi nočne misije. 1400 misij je bilo opravljenih, 250 teh je bilo nočnih in le opozorovci Evropske unije opravljajo nočne misije. In smo torej edini, ki lahko pridobimo podatke tudi na ta način. Skratka, poleg eh, generalnega sekretarjata sveta in misije Petra Semnebija eh, imamo tudi posebnega predstavnike za krizo v Gruziji. Tako je 15. septembra začenjajo posvetovanja za eh, pripravo na podgovore v Ženevi, ki so se začeli potem štiri dni kasneje eh, v New Yorku. Pomembno je tudi tukaj podariti, da je donatorska konferenca za Gruzijo začela eh, potekati 22. oktobra. Odprl je predsednik Barozo, in podpredsednica Ferrer-Waldner, eh, gre za 4 do 5 milijard evrov, ki je bilo namenjenih Gruziji v kontekstu globalne finančne krize, je to veliko. Je pa vse seveda pogojeno z določenimi političnimi in eh, civilnimi pogoji za državljane Gruzije. Kar pomeni, da je seveda za vso to pomoč potrebno polagati jasne račune. Tretja pomembna značilnost te misije pa je kohezivnost Evropske unije. Prvi izredni sestanek ministra za zunanje zadeve 1. septembra je določil zelo jasno stališče glede te krize, obsodil priznanje dveh novih entitet strani eh, Moskve štiri dni poprej. Obenem pa je šlo tudi za zelo jasno sporočilo Rusiji, ki smo jo pozorili, da naj preuči svoje uh, dejanja. In mislim, da je vse skupaj zelo, zelo koherentno politično sporočilo. In pomembno je, da tudi države članice ponavljajo to stališče tudi v drugih krogih. Jasno so tukaj določene nijanse, ni pa nekih jasnih ločnic, ni nekih delitev. In, uh, Od to torej izhaja tudi ta politična moč tega dinamičnega kompromisa, ki vse čas nudi in služi kot podpora tej misiji. Vsi roki, ki so bili postavljeni, so bili spoštovani. In koncentracija evropskih pobud je evropsko pobudo prvič postavila v položaj vodilne pri neki krizi in ni bila le nek Eh, entitete, ki prispeva k reševanju krize, pa naj si bo to še tako pomembno. Skratka, iz tega je torej jasno, kakšno odgovornost nosimo za nadaljevanje dogodkov. Želel sem tukaj spomniti na vse skupaj, kajti vse to skupaj z pogovori v Ženevi je privedlo tudi do izpolnitve potrebnih pogojev za nadaljevanje dela na podlagi pogovorov v Ženevi. Kot prvo je treba vedeti, da kaj takšnega v preteklosti še nismo eh, videli. Eh, Gruzija je na lasno pobudo prekinila diplomatske stike z eh, Rusijo, prav tako pa je razveljavila sporozume iz Sočija iz 92, kar torej pomeni, da je potrebno le na točki 6 sporozume iz 12. augusta vzpostaviti nadaljne stanje in to seveda predvideva pogovore v Ženevi. To je vse. Obenem pa je tukaj še seveda relativen napredek dodatnega sporazuma z septembra. Dva meseca po vojni smo bili še vedno v stanju medsebojnega zavračanja, ni prihajalo do neposrednih stikov in eh, mnenja so bila zelo deljena v Tbilisiju, Moskvi, Cingvalju in Cegumiju. Evropska unija, torej skupaj s predsedstvom, sekretariatom in z vsemi odgovornimi ekipami, se je odločila, da bo razprave v Ženevi vodila v sopredsedovanju EU, OSEA in OZN. Zakaj? Zato, ker smo se odločili, da gremo na teren. Naše pozvalce smo tja poslali, imeli smo že pozvalce OSEA v Južni Oseti, ki so neposredno spremljali spor. Prav tako je prišlo do prehoda eh, oziroma do premika sil preko Abhazije in zato je, eh, so bili tudi tam prisotne opazovalci OZN. Vsi trije smo torej bili prisotni tam in što je za neko solidarnost v času in kraju. Torej, če skušamo poenostaviti vrnitev v normalno stanje na terenu, potem je bolje, da vse skupaj počnemo skupaj. To se je materializiralo na zelo simboličen način. 14. oktobra zvečer smo imeli večerjo v Ženevi pred formalnim začetkom pogovorov. Imeli smo torej delovno večerjo, eh, potem smo tudi predstavili svoje stališča tisku, tam so bili gospod Košner, gospod Sadana, gospa Ferrovaldner, gospod Ban Ki-moon in glede na razmere na terenu tudi gospod eh, Gutierrez, visoki komisar za begunce in pa tudi gospod Štup, predsedujoči OSEJ in generalni sekretar OSEJ gospod Brešumur, ki je pisal, prišel iz Dunaja. In že od samega začetka gre torej zelo jasen signal, da se vse tri inštitucije zelo kolektivno angažirajo k maksimiranju učinkovitosti in delovanja vseh treh institucij pri poteku teh tako težavnih pogajanj, ki sem jih že omenil. Druga težava, in tukaj smo pri samem srču procesa v Ženevi, je, gre za samo formo sam način poteka. E, Francija kot predsedujoče je no, torej deloma vodila te pogovore, na terenu pa so zveda ruske sile, ki se morajo omakniti in zato je e, težko biti hkrati e, razsodnik in udeleženec in zato smo potrebovali neko boljšo odločitev. Z Rusija se je Mm, zelo taktično odločila, glede na to, kako je potekala eh, kampanja v ZDA. Rusija ni priznala določenih eh, temeljnih načel, ki so jih mm, sprejemali vsi ostali udeleženci. Zato je bilo potrebno spostaviti zelo kompleksno strukturo, ki je na nek način struktura 6 plus 2, torej 3 so predsedujoči Rusija, Gruzija, ZDA plus še obe eh, nove entiteti. Eh, To nam torej omogoča format v plenumu držav, ki so mednarodno priznane, eh, vendar v delovni skupini lahko sodelujemo torej z vsemi zainteresiranimi stranmi o tem, kako prilagoditi posamezne točke, kar seveda poteka eh, v kontekstu stalnih posvetovanj med vsemi udeleženci. Sporazum z 12. augusta in 8. septembra eh, se je nekaj, s čimer se ukvarja skupina ena, varnost in eh, varnost na terenu, skupina dve pa z notranjim razseljenimi osebami in begunci. Torej tukaj gre za zelo politično vprašanje, kajti begunec naj bi bil v neki drugi državi, ampak razen eh, Rusije, razen za Rusijo so osebe, ki prihajajo iz Abhazije v Gruzijo, notranje razseljene osebe, ne pa begunci. E, torej tudi vprašanje samih besed, same terminologije predstavlja potencijalni dejavnik blokade pogovorov. Torej v Ženevi se je izkazalo, kako pomembno je tudi izvajati obiske in eh, opozovalne misije na terenu. To so torej glavne težave, s katerimi smo se soočali v samem začetku. Zdaj, kako so pa potekale stvari potem kasneje? Ženeva 1, če ne tako lahko reči, 15. oktober, začeli smo o predvidnem datumu pod visokim pritiskom, visoke napetosti so bile prisotne, ampak uspelo nam je sprejeti formalno pravila. Eh, oziroma sam poslovni delovanje, ki so ga sprejeli vse strani, potem je prišlo do bojkotov eh, strani Rusije in Gruzije pri posameznih eh, pogovorih, ampak vendarle smo imeli tako imenovane proximity talks, torej pogovore v bližini, prav tako veliko neformalnih stikov, ki so na koncu omogočili enim in drugim, da smo ponovno vzpostavili dialog. Ključno je to, da smo zdaj postavili nov datum po tem prvem Eh, nekoliko bolj razgibanem. Vsi so prišli, vsi so izrazili svoje stališče in vsi so se strinjali, da se bodo ponovno sestali čez en mesec, torej Ženeva 2. Tudi tukaj je šlo za en mesec intenzivnih priprav, posvetovali smo se z vsemi akteri na terenu, imeli smo dolge seanse, kjer smo identificirali morebitne teme pogovorov. Začeli smo 18. E, eh, zvečer, vsi so bili prisotni, e, prav tako potem, ko smo imeli eh, sočasno dve delovni skupini, ki sta obe delovali brez kakršnih koli eh, eh, vnaprej določenih izidov. Skupine so moderirali tri so predsedujoči, kajti tukaj morajo biti vključeni vsi, torej OSE, OZN in EU. Skupina dve, torej so skupaj vodita predstavnik komisije, gospod Vigen, ki je direktor v mm, eni direkciji Relex in predstavnik UNHCR-ja, gospod Jans, ki je mm, namestnik direktora za Evropo. Tam smo torej identificirali teme, na kateri bo potrebno delati v Ženevi 3. Torej 17. 18. decembra je to potekalo, 3 ure smo delali novembra, 9 ur smo delali v dveh dneh eh, decembra. Uh, skupina 1 se je osredotočala na mehanizme preprečevanja in reševanja incidentov. Prišli smo skoraj da do dogovora. Obe entiteti sta se potem na koncu, e, sta na koncu izrazili nasprotovanje vprašanju statusa, tako da je bilo potrebno ponovno začeti s pogovori, ampak eh, jasno je, da vsi menijo, da je potrebno spostaviti nek eh, tovrsten mehanizem. E, Potem smo govorili tudi o, o ukrepih za vzpostavljanje zaupanja, eh, medsebojnih obiskih in tako naprej. Skupina dve se je poglobljeno ukvarjala z eh, prav tako težavnim vprašanjem humanitarne pomoči, dostopa do te pomoči, eh, ocenami potreb prebivalstva in tudi z vprašanjem dobav plina. V zaključek naj povem, da pogovori v Ženevi bodo tekli naprej, ostajajo seveda ranljivi, ampak vsi k temu prispevajo na svoj način, vsak eh, pri vsem skupaj najde nek svoj interes. 31. decembra se je izkazalo, da je potrebno nadaljevati stiki, da to ne gre za neko operacijo, ki bi zahtevala 2-3 srečanja, ampak je treba nadaljevati in zdaj nadaljujemo. Rusija korakoma napreduje za neko kratkoročno perspektivo in si ne želi drugega procesa iz Minska, kot je dejal Peter Semnebi. Tudi Evropska unija ne, ampak ne moremo neke krize ločiti na eh, posamezne dele, pet mesecev po takšni vojni, katere posledice so zelo težke in dolgotrajne. Evropska unija je torej prevzela eh, odgovornost, da to vojno zaustavi in zato mora tudi zdaj eh, zagnati obnovo za jasno politično perspektivo. Čez en mesec bomo torej v Ženevi pregledali izid pogajen na podlagi mandata OSE in OZN. E EU nima določnega roka eh, trajanja svoje prisotnosti, zato ostajamo na terenu. Seveda pa pogovori v Ženevi niso pogajanja, prav tako ne neka konferenca. Vendar pa gre za političen proces, ki teče in eh, vse upletene strani morajo sprejeti svoj eh, del nalog. V prihodnih mesecih bomo prišli v bolj strukturirane mehanizme in potem bo kriza v Gruziji prešla v novo fazo. Hvala lepa monsieur l'ambassadeur, nous apprécions beaucoup le. Hvala lepa. Moram reči, da smo z velikim veseljem poslušali ne le vašo predstavitev, ampak da ste uspeli tudi priti sem k nam, eh, tik preden se odpravite na uh, eh, OZN. Če se ne motim, morate ob 16 ur in 10 minut oditi na letališče. To je največ, kar sem se uspel spogajati z. Uh, gospodom Morelom in njegovo ekipo, tako da zdaj začnimo kar s prvim krogom vprašanj, ki naj zadeva le tisti del, o katerem je govoril gospod Morel. E, Preden pa bi predal besedo posameznim članom odboro, naj povem, da moramo biti kar se da kratki, kajti čez 15 minut mora gospod Morel oditi, bi pa rad e, tukaj pozdravil novega člana našega odbora, gospod Kirita, ki prihaja iz Romunije je naš eh, novi član, ki bo nadomestil gospod Anastaze. Prehajamo torej na vprašanja. Kot rečeno, prosim, če ste kar sedaj kratki in eh, osredotočite se na gruzijski vidik. Gospa Izler Began, vodja delegacije za Južni Kaukas. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa gospod Morel za vašo predstavitev, s katero se ne strinjam popolnoma, kajti zdi se mi, da ste na samem začetku nekaj opustili. Tukaj v Evropskem parlamentu namreč že več mesecev eh, stojimo v, oziroma smo v nekem izrednem stanju, In na to smo opozarjali več mesecev pred vojno, ki se je zgodila, ampak niso bili sprejeti ukrepi, na katere smo opozarjali, da bi se ta vojna morda lahko preprečila. Skratka, danes ugotavljamo, da nismo več v razmerah, v kakršnih smo bili pred sporom. Pred sporom smo imeli eh, določeno administrativno razmetveno črto med eh, Gruzijo in Abhazijo in Gruzijo in eh, Južno Svetijo. Danes pa mislim, da moramo že govoriti o mejah. Od trenutka, ko nihče ne more prečkati meje med omenjenima regijama in eh, Gruzijo, ne vem, kako lahko temu rečemo karkoli drugega kot meja. Torej, danes govorimo o ozemeljski celovitosti in zanima me, kaj pomeni ozemeljska celovitost danes, če mi, evropejci, govorimo o spoštovanju zemeljske celovitosti za Gruzijo. Kaj to pomeni? Ali morda vi nosite upanje, da bo nekega dne v Ženevi prišlo do tudi pogovorov o statusu teh regij. Kajti danes imamo zgolj to misijo, imamo OZN, ne vemo, ali se bo lahko OZN še vrnil v regijo. Vemo, da je Rusija vložila veto tudi v OSEU, tako da ostajajo samo pred, predstavniki obeh misij EU, ki zadeve spremljajo, ne morejo pa posegati v sam. Potek dogodkov. Gospod Kasulides, hvala lepa, gospod. Predsednik, tudi jaz imam dve vprašanje za gospoda Morela. Najprej, kar zadeva res navdušujočo vlogo Evropske unije. Omenili ste vlogo predsednika Sarkozija in francoskega predsedstva nasploh. Sprašujem pa se tole. ZDA niso želele odigrati tukaj ključne vloge in zanima me, ali je to tisti razlog, zakaj je nastala ta praznina, ki jo je potem lahko zapolnila Evropska unija. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Govorimo o tako imenih zamrznih eh, sporih, kot eh, v Abhaziji, Južni Osetiji, ampak izkazalo se je, da tukaj ne gre za zamrznen konflikt. Kajti, če bi bil ta konflikt zamrznen, potem eh, ne bi prišlo do vojne konec poletja. Torej, to vprašanje zamrznjenih konfliktov, e, mislim, da še ne pomeni, da si lahko mednarodna javnost oziroma mednarodna skupnost pred njimi zatiska oči. Hvala lepa. Thank you. Um, what is your assessment on the... Kakšna je vaša ocena glede priporočila Evropske komisije glede vzhodnega partnerstva? Kakšne lasnosti ima ta znotraj evropske sosedske politike? In kako naj bi ta platforma izboljšala odnose med kavkaškimi državami? Hvala lepa, gospod Oneskevič. Hvala, gospod predsedujoči. Zanima me, ali menite, da so predpogoji, ki so del treh oktobrskih sporazumov, izpolnjeni. Nanašam se na dve zadevi. Prvo je bodoči status Abhazije in Južne Osetije, o čemer smo že razpravljali in je to opredelila Rusija. Kako ocenjujete to vprašanje? Drugo je umik sil na položaje pred konfliktom. Ta pogoj ni bil izpolnjen. In končno, kakšen je dostop za opazovalce? Imajo opazovalci dostop eh, do celotnega ozemlja v Južni Osetiji, tudi do tistih, eh, ki jih naseljujejo izključno Gruzici. Hvala lepa. Besedo ima gospod Viljovejski. Mikrofon, prosim. Le mikro. Oui, merci. Monsieur l'ambassadeur. Gospod veleposlanik, kot razumem, je cilj jasen. Namreč ponovno je potrebno vzpostaviti mir in stabilnost na Kaukazu, to je naš eh, splošni cilj. Ampak seveda je odgovor na to vprašanje zelo težak, kaj ti pogajanja se bodo še nadaljevala in eh, po mojem mnenju ne bodo enostavna. Ampak z kakšnega izhodišča, gospod veleposlanik, se vi vključujete v ta pogajanja? Kaj je tisto, kar si mi želimo kot Evropska unija? Kaj želimo mi predlagati, usiliti, kaj želimo doseči v teh eh, pogajanjih? seveda lahko znamo povedati, kaj hočejo Rusi, Abhazici, Gruzici, ampak v tem konfliktu, ki ga je zelo težko razrešiti, me zanima, ali ima Evropska unija s svoje strani dovolj jasno sliko, kaj storiti. Merci, Mr. Andrew Duff. Hvala, gospod Andrew Duff. Uh, uh, s, uh, s, thank you very much, um... Najlepša hvala. Dovolite, da vam postavim eno vprašanje in sicer, a Gruzija še vedno verjame da bo postala članica NATO. Kakšen je status, eh, položaj pri sporozumu sklenjenjem za Condoleezza Rice, ki je bil sklenjen pred kratkim. In če Gruzija v to še vedno verjame, torej da Gruzija lahko k malu vstopi v NATO. kaj je potem mogoče storiti, da bi spremenili takšno mnenje. Hvala, gospod eh, Daf. To so vse predmetna vprašanja in se nanašajo na Gruzijo. Nanašajo se gospod, na gospoda Morela. Nanašajo se na Kaukaz in tudi širše območje. Gospodu Morelu bomo dobili, da se odpravi v New York in bo odgovoril prvi, potem pa bo nadaljeval gospod Somnebi. Eh, hvala, gospod predsednik, hvala tudi za izkazano razumevanje eh, vas in celotnega odbora zaradi te časovne omejitve. Najprej moram reči, da se zdaj pripravljajo pogovori za nadaljevanje mandata OZN, zato moramo eh, spregovoriti z našimi sogovorniki v generalnem sekretarjatu in varnostnem svetu, glede izkušenj EU na tem področju, kajti naše izkušnje so eh, vsekakor zelo tesno povezane tudi z nadaljevanjem dela v Ženevi. Kar zadeva vprašanje gospe Islerbega, po mojem mnenju, je treba veriti, da se nisem vračal k samim razlogom, zakaj se je vse skupaj zgodilo in tako naprej. Peter Semnebi je uh, izpostavil eh, tudi nekaj teh predhodnih dogajanj in eh, tudi potrebno samo kritiko prijateljev Gruzije. Eh, in tukaj bi se kar strinjal, kar zadeva predvojnega obdobja. Ampak kar zdaj zadeva samo vprašanje statusa. Tukaj si moramo biti na jasnem. Stališče Evropske unije, ki je bilo dorečeno na svetu 1. septembra in mi ne obžalujemo tega priznanja strani Rusije, ampak ga obsojamo. Torej gre za rezultat vojnega dejstovanja na območju Evrope in eh, to je samo bistvo stališča Evropske unije. Zdaj, kar zadeva status ostalih regij, torej na koncu koncev je odvodemljska celovitost eno temeljih načel, eh, ki jih eh, spoštujemo. In jasno je, da ne moramo biti v nekih eh, jasnih stikih z neko mednarodno entiteto, če ta ni priznana in če niso priznane njene meje. To je ključnega pomena in to je tudi pomena varovalke v mednarodnih odnosih. Naj vam dam primer. V Ženevi moramo vsi sodelovati, ampak eh, obenem je jasno, da so stališča jasna. In razen Nikarague, nobena država ni priznala teh dveh novih entitet. Tako da tudi to je nekaj, kar je jasno dejstvo. Pravijo, da, je treba priznati, da si treba priznati e, realnost, ampak ta realnost ima več plati. Imamo nepriznavanje. E, te neodvisnosti eh, strani številnih držav eh, in pa tudi dejstvo, da je že pet mesecev eh, Rusija skupaj z nekaterimi državami, ki so je blizu, priznala to neodvisnost. Gospod Sakašvili je ob otvoritvi generalne skupščine konec septembra govoril o cilju mirne ponovne združitve, ampak vsi gruzinci ne menijo, niso enakega mnenja to je treba pač zdaj prepustiti notranji razpravi v Gruziji. Ampak eh, to je nekaj, kar je izpostavil šef gruzijske države in mislim, da moramo vedeti, da če se ukvarjamo z gruzinsko krizo, se moramo ukvarjati tudi s temi problemi. In mislim, da je bolje, da se pogovarjamo, kot da se bojujemo. Tukaj bi se tudi navezal na vprašanje gospoda Kasulidesa, Eh, res je, to ni zamrznjen konflikt, ampak treba je verjeti, da ko pride do nekih eh, do zamrznitve v pogajanjih, potem pa pride ponovno do odmrznitve samega konflikta. In eh, tega se moramo zavedati, da bomo čim prej lahko prišli do kar se da normalnega stane na terenu, tako da bodo tudi obstajali neki stike med lokalnimi oblastmi, pa ne bodo priznane ali ne, in da bomo zagotovili tudi zadostne mere humanitarne varnosti za prebivalstvo. V Gruzinskih gorah je zdaj januarja minus 10 in to pomeni, da so posamezne skupnosti, ki so tako ali tako že veliko utrpeli zaradi tega spora, zdaj v še večjih težavah. Torej, kakšno lekcijo lahko potegnemo eh, iz vsega skupaj? Logika Ženeve je ta, da izhajamo iz konkretnih razmer na terenu, ki so res urgentne. Potem pa bomo postopali korakoma naprej. Zdaj smo v prvi fazi zdaj moramo najprej prejiti iz zelo urgentnih razmer, izrednih razmer v nekoliko bolj normalne razmere. Potem vzpostaviti neko stopnjo medsebojnega zaupanja, potem pa, ko imamo neko strukturo, ko sprožimo neko, neko strukturo, ki potem postane nek mehanizem, potem pa pride do dolgotrajnejšega dela na področju samega statusa, političnega statusa in pa dialoga med posameznimi eh, udeleženci o tem, kakšna naj bo prihodnost. Eh, Eh, ali naj bo ta skupna, do kakšne mere skupna in tako naprej. V vsakem primeru pa je ta vrstni red dokaj jasen. Eh, Evropska unija nima jasne rešitve v rokavu zdaj, ampak zdaj je na nas, da zagotovimo, da se te prvi koraki opravijo uspešno. Mobilizirali smo kar se da veliko političnih eh, virov in sredstev, se pa se seveda dogaja za visoko stopno kohezivnosti znotraj Evropske unije. In mislim, da imamo v tem trenutku obveznost, da izkažemo, da smo to sposobni storiti. To je zelo težko. Eh, ves čas naletavamo na ovire, na vsakem zasedanju v Ženevi smo eh, tik eh, pred prekinitvijo pogovorov, imamo grožnjo tem, da bo nekdo zapustil dvorano, potem na koncu pa vse strani pač nam uspe prijesti do tega, da vse strani sprejmejo usmeritev, ki jo potrebno sprejeti. Kar zadeva vprašanja, vprašanje gospoda podpredsednika Oneškeviča. Status odgovorov bomo iskali v Ženevi. E, potem vprašanje dostopa opazovalcev na celotno ozemlje Gruzije, tudi o tem bo govora v Ženevi. Skratka, so predsedstvo EU, posebni poslanec OZN in OSEA, smo tisti, ki lahko prehajamo to administrativno mejo, odhajamo v Cingvali v e, co komi in eh, to potem tudi pomeni, da ti ljudje pridejo v Ženevo in da ne zapuščajo dvorane, kot so to počeli na samem začetku. Tako da počasi nam uh, uspeva zdaj prijeti v nek političen proces, nimamo pa vseh odgovorov. Uh, Gruzija mora izbrati svoje, Rusija mora se mora odločiti in tudi obe entiteti uh, morata spoznati, v kakšnih razmerjah so se znašli, da sta mednarodno ne priznali, da je tam še vedno uh, pomembna uh, ruska vojaška prisotnost, katere potrebe ne razumemo in ne vidimo. In potem je tukaj tudi pomen tega, da je potrebno zagotoviti tudi neko vsakodnevno življenje za ljudi. Voda, plin, vračanje beguncov, vse to je tisto, s čimer se tudi ukvarjamo. Še zadnje vprašanje, vprašanje v zvezi z NATO, tukaj moram reči, da zdaj eh, počasi to krizo eh, puščamo za seboj in s tem tudi predajam besede gospodu Sebnebiju in se vam zahvaljujem za vaš čas in pozornost. Gospod veleposlanik, še enkrat ne povem, da smo zelo veseli, da ste eh, lahko danes delili svoj čas eh, z nami in tudi vaše razumevanje in poznavanje razmer v Gruziji. Zdaj razumemo pa, da morate zdaj oditi na letališče in še enkrat eh, hvala lepa in eh, vse dobro vam in vaši misiji. nadaljujemo z razpravo o gruziji in kaukazu gospod simlebi je pripravljen naprej komentirati vprašanja ki ste jih postavili preden pa mu predam besedo še dve vprašanje dokazolju mi kot prvi hvala lepa gospod eh, predsedujoči kratek bom saj poskušal bom biti kratek Tako Evropska unija kot francosko predsedstvo sta odigrala zelo dobro vlogo v tej regiji. Vsekakor nam je uspelo nekoliko upravljati s celotnim procesom. Sklenjen je bil sporozum s šestimi točkami, kjer je bil zapisan pogoj in sicer umik eh, vojaških sil iz eh, površke cune in vzpostavitev stanja pred konfliktom. Rusija pa je vendarle priznala obi teritorijalni entiteti. In zdaj se pogajamo o tem, kakšen status eh, bod sta imeli ti dve pokrajini. Gospoda Semlebija nisem eh, slišal, vendar pa je gospod Morel povedal, da Rusija korakoma se približuje svojemu cilju. Kakšen cilj je to? Kakšen status boste dobili ti dve ozemlji? Odgovora na to vprašanje nimamo. Kaj se dogaja z mirovno misijo v Južni Osetiji? Je bilo 1500 oseb, ki so delale v mirovni misiji, vemo pa, da so Rusi povečali število pripadnikov njihove lastne misije. Leta 1985 smo imeli sporazum o tej mirovni misiji, še ta obstaja ali bo Evropska unija prevzela to vlogo, gre namreč za dve različni misiji. Thank you, uh, Oneškevič. Gospod Oneškevič. Hvala, imam tri vprašanja. Prvo vprašanje. Kakšen je status Kaspijskega morja? In kakšen je status posameznih blokov pri zgraditvi plinovoda iz Kazahstana v Azerbajdžan? In kakšna je vloga Guama? A ta igra neko vlogo ali bi lahko odigral določeno vlogo? In končno, sta Armenija in Azerbajdžan pripravljena, da nekaj svojega ozemlja zamenjata za dostop do Nahičevana in Gorskega Karabaha. Hvala lepa, to so bila vsa vprašanja. Besedo predajam gospodu Semnebija. No, Oprostite. Oh, Nisem vas vedel, še enkrat izvolite, gospod Izrbegan, ampak prosim zelo na kratko. Hvala lepa, predsednik. Hvala, da ste sprejeli še moje vprašanje, kar zadeva torej Gruzijo. Gospod Semnebi, nam lahko kaj več poveste o situaciji z rusko vojsko v Abhaziji in Južnji Oseti, še posebej v zvezi z bazo, ki jo nameravajo tam postaviti bodisi. To, to naj bi bila neka baza, ki tako ali tako že več čas obstaja in eh, nikoli potem ne bo zapustila zemlja. Zanima me torej, ali v okviru svoje misije lahko tudi v Južni Osetiji in Abhaziji eh, preizkujete razmere. Globalno gledano, kar zdeva Južni Kaukaz, pa se mi zdi, da se razmere ne izboljšujejo. Ali se vam ne zdi, da kljub sosedski politiki, ki jo imamo, prišlo do nazadovanja na področju človekovih pravic in eh, svobode izražanja, eh, kar zadeva eh, zavrnitev licenc za tuje televizije, potem v Armeniji imamo še vedno politične zapornike, dva naj bi bila zapornika, tajnih služb in tako naprej. Zanima me, ali imate kakršenkoli boljši, širši pogled v razmere v eh, teh državah. Prav tako se zdi, da je tukaj priložnost za rešitev spora na Gorskem Karabahu. Eh, poslušamo, da naj bi se morda kaj zgodilo poleti in eh, zanima me, ali se vam zdi, da je kakšno upanje, da bo to območje Azerbajdžana osvobojeno in eh, kakšen pritisk izvaja Evropska unija za to, da bi odprli mejo tudi med Armenijo in Turčijo. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa besedo res predajam gospodu Semnebiju. Eh, well, um. Najlepša hvala. Obvestili so me, da imam 12 minut, da odgovorim na vsa ta vprašanja. Ne, 13. Skušal bom storiti najboljše, kar lahko in hkrati bom skušal odgovoriti tudi na še neodgovorjene vprašanje v prvem kroku. Vloga Združenih narodov, zapravičujem, Združenih držav Amerike v primerjavi z vlogo Evropske unije. Evropska unija je ponudila svojo pomoč in priznana je bila kot posrednik to je bilo povezano v veliki meri z odločnimi dejanji predsedstva Evropske unije. Imič Evropske unije kot mehke moči, ki deluje na osnovi prepričevanja, ne pa z uporabo sile. Tukaj je šlo za trenutno odziv in pa za verodostojnost, ki jo je razvila Evropska unija v odnosu do vseh strani v tem konfliktu. Seveda smo vse čas bili v tesnem stiku z ZDA. Ves čas v teku naših prizadevanj smo se posvetovali z ZDA, ki, tudi, ki so tudi del ženevskega procesa glede na to, da imajo vlogo v tem konfliktu tudi Združeni narodi, so ZDA vključene v razpravo. Vsak rezultat, vsaka rešitev mora temeljiti tudi na čezatlantskem usklajevanju. Kar zadeva listino, ki je bila sprejeta med ZDA in Gruzijo. To je ukrep, ki je bil sprejet kot vzziv na varnostne pomisleke Gruzije, ki so se pojavili po vojni. Gre za varnostne skrbi, ki so rezultat nezadovoljstva zaradi tega, ker Gruzija ni dobila akcijskega načrta za pridružitev NATO. Kljub temu, da tukaj ne gre za isto stvar, je to nekaj, kar moramo nadomestiti z ukrepi Evropske unije in z zagotovili. Na ta način bomo lahko dosegli stabilizacijo situacije. Ne bom govoril v imenu drugih, To je še zmeraj odprto vprašanje. Vprašanje, ki si ga zastavljam tudi sebi. Kakšne bodo posledice za gruzijske vojaške enote in tako naprej? To so vprašanja, ki so že bila zastavljena v listini, ki sem jo omenil, vendar pa še nimamo jasnih odgovorov. Predvsem ne glede tega, kako daleč segajo obveznosti ZDA in pa Gruzije, kar zadeva neutralnost. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje o povezavi z vzhodnim partnerstvom. Ne bi se želel preveč poglobiti v to vprašanje. V trenutni situaciji imamo predlog Evropske komisije, ki je sedaj tema pogovorov med državami članicami. Lahko povem le, da verjamem, da je dobro, da je to bil del svežnja, svežnja, ki ga je sprejel Evropski svet. Šlo je za del neposrednega odziva Evropske unije na krizo. To je igralo pomembno vlogo. Kajti na ta način se je pokazala pripravljenost Evropske unije, da se odzove ne zgolj na trenutni konflikt, ampak da se odzave tudi v dolgoročnem pogledu. Pri tem je EU, pri, je EU pripravljena spoštovati specifično situacijo posameznih držav v okviru vzhodnega partnerstva. Gre za posebne zgodovinske okoliščine, iz katerih izhajajo za specifične želje, kar zadeva članstvo v Evropski uniji za regionalne probleme, ki niso dovolj izpostavljeni v programih Evropske unije. Kar zadeva sporazume, ki so bili izpogajani. Recimo sporazum o premjerju, sporazum z 12. septembra, dokolikšne mere so bili izpolnjeni pogoji iz teh sporazumov. Sporazum iz 12. septembra se je nanašal predvsem na umik vojaških enot iz eh, območja, ki meji na Abhazijo in Južno Osetijo. To je bil pomemben predpogoj za vzpostavitev misije, pa tudi načrt ki vključuje šest točk, je povezan z tem. Gre za sporazum o premirju. Potrebno ga je prebrati in ga primerjati z situacijo na terenu. Kot je dejal Pierre Morel, je potrebno o tem še razpravljati. In sicer v okviru ženevskih pogovorov. Status posameznih teritorijev ni na dnevnem redu v tem trenutku. To ne pomeni, da Evropska unija ali kdorkoli drug podpira priznanje Ruske federacije, priznanje neodvisnosti Abhazije in Južne Osetije. Ne, smo v trenutku, ko bi bilo prehitro, da bi to temo uvrstili na dnevni red. Če bi namreč to storili, potem verjamem, da ne bi potekale pomembne razprave o vprašanju beguncev, o vprašanju varnosti v državi in tako naprej. Obravnava tih vprašanj bi bila vsaj bolj težavna, če že ne nemogoča. Kakšno vlogo bo igrala Evropska unija v konfliktnih situacijah, recimo v Južni Osetiji, ali bo Evropska unija nadaljevala z misijo zagotavljanja miru v regiji. Tudi na to vprašanje ne morem odgovoriti, vsaj ne v tem trenutku. Ni nobenega načrta, ki bi ga pripravljali v tem trenutku, v povezavi z mirovno misijo Evropske unije. Kljub temu pa se je Evropska unija odločila, da bo opravila pregled opazovalne misije čez pol leta. Poleg tega pa se misija izteče konec septembra letošnjega leta in takrat bomo imeli možnost, da ugotovimo, kako bi lahko Evropska unija kar najbolj učinkovito nastopala na kraju samem. Vse to pa je seveda povezano tudi s pogovori v Ženevi. Kar zadeva ruske cilje, mislim, da je to zelo zapleteno vprašanje. Gre za različne ravni konflikta. In tudi to moramo upoštevati ko oblikujemo naš odgovor na konflikt. V prvi vrsti gre za konflikt znotraj skupnosti med Gruzijo in Abhazijo. In ta je pravzaprav v središču problema. To je konflikt, ki je bil izrabljen kot instrument v meddržavnem konfliktu in sicer med Rusijo in Gruzijo. Pojavljajo se elementi teritorijalnih vprašanj, pa tudi osebnih vprašanj v vodstvu obeh držav. Poleg tega pa gre tukaj tudi za vprašanja strateškega tekmovanja. In se to presega zgolj kontekst Južnega Kaukaza. status Kaspijskega morja? To bo zelo težavno vprašanje. In ne vem, kdaj bodo države ob Kaspijskem morju uspele doseči sporazum glede omejitev in glede statusa. Nekatere menijo, da to predstavlja oviro pri izgradnji plinovoda in druge infrastrukture, medtem ko druge države menijo, da bilateralni sporazumi z državami, ki so na obali Kaspijskega morja, zadostujejo. Tukaj gre recimo za razprave med Turčijo. In Azerbajdžanom. Gre za 60-70 km povezavo, ki je potrebna, in ta povezava ne bo prečkala celotnega Kaspijskega morja. Slej ko prej bo prišlo do tega, da bodo skušali to območje povezati oziroma to omrežje povezati. Azerbajdžan to vsekakor zelo zanima. Vloga Guama. Na to je težko odgovoriti. To je organizacija, ki je imela dobre in slabe trenutke. V številnih pogledih je to organizacija držav. The, the, the, the are that, uh, ki imajo določene omejitve. Vse države v regiji namreč niso del te organizacije. Poleg tega je prišlo tudi do očitkov, in sicer, da je ta organizacija usmerjena proti Rusko in da ni dovolj konstruktivna. Organizacija Guam se razvija, ustanovila je sekretarijat v Kijevu in se premika na številnih področjih. Recimo, ko gre za področje trgovine in tako naprej. Na tem področju bi vsekakor lahko igrala pomembno vlogo. Pomembno vlogo pa bi lahko igrala tudi znotraj okvira razvoja določenih točk agende Evropske unije. te točke Evropska unija vključuje v svoj program vzhodnega partnerstva. Gorski Karabah. Azerbajdžan in Armenija. Ali sta pripravljena izmenjati ozemlje? To je bilo na dnevnem redu že v preteklosti, vendar pa o tem v tem trenutku ne razpravljamo. To je zelo kontroverzno vprašanje in mislim, da smo še daleč od rešitve tega. V tem trenutku imamo pred seboj zelo drugačen koncept. From, from... Ta vključuje umik iz zasedenih območij, vračanje beguncev potem začasni status za Gorski Karabah in pa končno rešitev statusa. Vendar pa še ni bilo določeno, kdaj bi bila naj ta, kdaj naj bi bila ta rešitev statusa dosežena. To je tisto, kar obravnavamo v tem trenutku. Človekove pravice v Armeniji in Azerbajdžanu. O tem bi lahko veliko povedal. In nažalost mi čas tega ne dovoljuje. Ne morem govoriti o podrobnostih. Vprašanje tistih, glede katerih smo zaskrbljeni, recimo, ko gre za predstavnike opozicije v Armeniji ali pa, ko gre za novinarje v Azerbajdžanu, To vprašanje bi lahko zlahka rešili. In sicer z odločitvami predsednikov držav z pomilostitvijo. Na ta način bi to vprašanje rešili. Dokler bodo ti ljudje v zaboru, bo to težava v naših odnosih in upam, da se vodstvi obeh držav tega zavedata. Dostop do Abhazije in Južne Osetije z namenom mednarodnih preiskav. To je problem. Ne le, da Evropska unija nima dostopa do Abhazije in Južne Osetije, tudi mednarodne humanitarne organizacije nimajo dostopa. In različne preiskave, ki potekajo, in sicer, ki jih izvajamo mi ali nevladne organizacije, imajo seveda s tem težave. To pa je še toliko bolj problematično zaradi tega, ker se ukvarjamo tudi z težko situacijo, kar zadeva človekove pravice, predvsem gruzijskih predstavnikov v Abhaziji in Južni Osetiji. Ti predstavniki so namreč pod velikim pritiskom, meja je vedno bolj neprehodna in to je težava za ljudi, ki so bili navajeni potovati dokaj prosto preko meje. Slišali smo tudi zgodbe o izdajanju ruskih potnih listov. Situacija je precej zaskrbljujoča. Poleg tega so ljudje zaskrbljeni zaradi velike vojaške prisotnosti, še prav posebej v, na področju Akagorja je veliko predstavnikov južnoosetijskih milic. In to je zelo problematično. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj in pravkar sem bil obveščen, da se je mojih 13 minut izteklo. Hvala lepa, zelo veliko dušni ste bili do nas. Razložili ste zapletenost situacije in zavedamo se, da na žalost to ni zadnjič, da smo se srečali. Zaradi tega računamo na dialog z vami in na vaše izkušnje, ko gre za Južni Kaukas in pa za Gruzijo. Ne gre zgolj za situacijo po vojni, ampak tudi za bolj dolgoročne probleme, ki zadevajo Evropsko unijo. V imenu našega odbora. Najlepša hvala in upam, da se kmalo ponovno vidimo. Uh, Vi nimate leta? Ja, potujem v Tbilisi, torej srečno pot. Now, uh, through... Sedaj, dragi kolegi, pa prehajamo k naslednji točki. Predsedstvo bo prevzel gospod Roček. Uh,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 Torej, dragi kolegi, nadaljevali bomo z drugo pomembno temo na današnjem dnevnem redu. In sicer gre za izmenjavo mnen z gospodom Forem in sicer posebnim predstavnikom Evropske unije in vodjem delegacije Evropske komisije v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Zelo vesel sem, da vas lahko pozdravim med nami v Evropskem parlamentu. Na zadnje ste bili v našem odboru, mislim, da januarja 2008, torej je od takrat preteklo natanko eno leto. Od takrat smo imeli volitve v Skopju. Dobili smo novo poročilo komisije o napredku. Videli smo nekaj pozitivnih znamen. Seveda pa je pred nami še veliko izzivov. Poleg tega pa bo potrebno opraviti še veliko dela. V luči tega razvoja vas še enkrat pozdravljam, gospod Fori. Imate približno 15 minut za uvodno izjavo, potem pa bodo sledila vprašanja in vaši odgovori. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa članom odbora, da ste me povabili na to sejo. To je že skoraj da tradicija, odkar sem prevzel odgovornost posebnega predstavnika Evropske unije in vodjo delegacije Evropske komisije v nekdanji Jugoslavanski republiki. Makedoniji pred približno tremi leti, leta 2005, rad bi se zahvalil gospodu Eriku Mejerju in drugim kolegom, ki sledijo dogodkom v državi. Hvala lepa tudi za delo, ki je bilo vloženo v pripravo resolucije, ki bo predmet razprave in sprejema v parlamentu. Leto 2008 je bilo zagotovo težavno leto za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, čeprav se je to leto začelo z veliko upanja. Komisar Ren sam je marca prišel v Skopje in predstavil številne kriterije, ki jih mora država izpolniti da bi komisija lahko dala priporočilo za pričetek pogajanj. Kot veste, so volitve potekale junija 2008 in so pomenile veliko nazadovanje za državo. Prišlo je namreč do nepravilnosti in pa do izbruha nasilja in sicer v teku predvolilne kampanje in pa med samimi volitvami. Zaključek je bil zelo jasen. Te volitve niso izpolnevale mednarodnih standardov. Temu je sledila in sicer julija 2008 uporaba nujnih postopkov za sprejem zakonodaje. Poleg tega pa smo bili priča parlamentarnim bojkotom in sicer strani eh, strank opozicije. Kljub temu pa je bil dosežen napredek pri številnih pomembnih reformah. Ta napredek komisija ugotavlja, tudi v poročilo o napredku, ki je bilo predstavljeno in pa sprejeto 5. novembra. To poročilo zelo jasno navaja tudi tista področja, kjer še obstajajo pomankljivosti in kjer so potrebna nadaljna prizadevanja strani vlade, da bi prišlo do izvedbe reform. Vlada je sprejela poročilo komisije kar je bilo za nas zelo opogumljajoče. Prav tako je vlada sprejela tudi akcijski načrt. To vlado obvezuje, da nadaljuje z prizadevanji in da zapolni vrzele, ki še obstajajo, ter pomankljivosti oziroma nepravilnosti v zakonodaji, ki je bila že sprejeta premijer Bocevski je to sprejel 2. januarja in sicer pri vladni seji v Skopju, kjer je ponovil, da ima vlada tri glavne prioritete za leto 2009. Citiram. Prvič, trajnost evropske agende z izvajanjem akcijskega načrta in sicer v luči priporočil iz poročila o napredku. Poleg tega se bo vlada osredotočala na ključne politične kriterije, predvsem kar zadeva predsedniške in pa lokalne valitve marca 2009. Poleg tega bo skušala doseči politični dialog v demokratičnih institucijah. Drugič, izvajanje nadaljnih reform glede opustitve vizumskega režima in tretjič, akreditacija inštitucij in sicer za pridobitev sredstev iz eh, instrumenta predpristopne pomoči. To je bila torej pozitivna predstavitev strani vlade, ki jo seveda pozdravljamo. To pa je povezano tudi z vladno koalicijo, ki je doslej delovala stabilno in je bila pripravljena na sodelovanje. Upam, da bodo v tem duhu nadaljevali tudi po lokalnih in predsedniških volitvah. Kateri so glavni izzivi, s katerimi se srečuje nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija? In sicer v tem letu. V prvi vrsti so to seveda volitve. To je najpomembnejši izziv. Samo dva meseca nas še ločita od lokalnih volitev in od prvega kroga predsedniških volitev. Te bodo potekale 22. marca. Drugi krok predsedniških volitev bo 5. aprila. V prvi vrsti je potrebno vložiti več prizadevanj v izvedbo pravosodnih postopkov, eh, ki so namenjeni tistim, ki so povzročili nepravilnosti pri zadnjih volitvah leta 2008. Drugič, potrebno je poskrbeti za popolno izvajanje vseh priporočil opazovalcev organizacije OVSE. Imamo državno volilno komisijo, ki je bila že vzpostavljena in na novo sestavljena, imela pa bo zelo težavno vlogo. Zagotoviti bo morala namreč, da bo pripravila vse za zelo zapleten volilni postopek. Gre za dvojne volitve na isti dan. Potem pa je tukaj še sestava lokalnih volilnih komisij, več kot 3000 jih bo v državi. Ti odbori so bili prej sestavljeni iz uh, petih uradnikov, sedaj jih bodo sestavljali trije uradniki in pa dva predstavnika političnih strank. To pomeni, da je potrebno veliko izobraževanja za te lokalne volilne komisije, ki morajo nadzorovati delovanje volilnega postopka na sam dan volitev. Zagotoviti morajo, da bodo spoštovana vsa pravila. In to morajo storiti brez političnega umešavanja. Pomembno bo tudi zagotoviti, da bo svet za radiodifuzijo imel na voljo vsa sredstva za prenos preko medijev in da ne bo prišlo do zlorabe medijev strani katere izmed političnih strank. Poleg tega pa so tukaj še varnostna vprašanja, zaradi tega si moramo ogledati oziroma se veselimo varnostnega načrta, ki ga je obljubila vlada in ki bo kmalo predstavljen. V okviru programa podpore Evropske unije za izobraževanje policistov zagotavljamo izobraževanje, ki je namenjeno policistom in sicer posebej za čas volitev. Predvsem moramo zagotoviti, da bodo te volitve spoštovale vse mednarodne standarde. Zaradi tega je pomembno obnašanje in delovanje političnih strank in političnih voditeljev in sicer v času predvolilnih kampanj in pa na dan volitev. To bo odločilno za rezultat teh volitev oziroma za sodbo o tem, ali so te volitve bile demokratične. Namreč ozračje je bilo precej naelektreno pred volitvami leta 2008 in to je vodilo k velikim nepravilnostim in pa k izbruhu nasilja. To pa vodi k nadaljnemu pomembnemu priporočilu iz poročila Komisije o napredku. Gre za potrebo po trajnostnem političnem dialogu ta dialog mora vzpostaviti duh soglasja med vsemi političnimi voditelji. Tega ni bilo v prejšnjih dveh letih. Potekal je sestanek vseh političnih voditeljev, ki ga je organiziral premije in sicer januarja. To je bil zelo pozitiven sestanek, potekal je 9. januarja in mislimo, da je to pozitiven signal za politični dialog. Nadaljni politični izziv bo izvajanje okvirnega sporazuma iz Ohrida. To je še naprej pomemben okvir za vzpostavljanje multietničnega modela družbe. Potrebna bodo okrepljena prizadevanja še prav posebej za zagotovitev enakovredne zastopanosti vseh manjšin. Veliko je potrebno še storiti, da bi bilo zagotovljeno, da bi tudi turška manjšina in romska manjšina imeli dostop do zaposlitve v javni upravi. Tega še zmeraj ni. Nadaljna pomembna točka Ohridskega okvirnega sporazuma je izobraževanje. Namreč potrebno je izkoreniniti segre kvalitativno poučevanje, kar je bilo v nasprotju z Ohridskim okvirnim sporazumom. Vlado pozivamo, da izvede priporočila, ki jih je podal visoki komisar organizacije OSE. Kar zadeva pravosodne reforme, sprejetih je bilo veliko zakonodajnih ukrepov, ki so izjemno pomembni, sedaj pa si moramo ogledati kakšen je rezultat izvajanja teh sporazumov na ta način oziroma teh reform na ta način, bomo lahko videli, ali je bila vzpostavljena nepristranskost sodstva. Poleg tega še ni dovolj pozornosti namenjene kazenskemu upravu, kljub priporočilom sveta Evrope, zaradi tega je potrebnega še veliko dela pri ukvarjanju z to težavno situacijo, predvsem v zaporih. Potem pa boj proti korupciji, tudi tega je potrebno okrepiti in sicer je potrebno poskrbeti za nepristranski boj proti korupciji, predvsem v času pred volitvami. Tukaj so še reforme javne uprave. Vsakič, ko se pojavi nova administracija, pride do zamenjave uradnikov v javni upravi. Rad bi spostavil še dve področji, katerim mora vlada nameniti posebno pozornost. Najprej gre tukaj za vprašanje civilne družbe. Vlada mora nameniti več prizadevan vključevanju civilne družbe. Civilna družba namreč predstavlja oči in ušesa javnosti in njihova, njena vloga je, da kritizira delovanje vlade. Vlada pa mora temu prisluhniti. Mislim, da je ključnega pomena, da vlada zagotovi večjo vključenost civilne družbe v dialog. Vlada ne sme zavračati tistih organizacij civilne družbe, ki kritizirajo delovanje vlade, vendar pa to počnejo z namenom okrepitve demokratičnega procesa v državi. Drugi pomembni vidik, kateremu je potrebno nameniti posebno pozornost, pa so mediji. Poročilo komisije je bilo zelo jasno. Mediji so še naprej predmet političnega umešavanja. Številne televizijske hiše so v zasebnih rokah in so tesno povezane z političnimi strankami. Skušati jih moramo prepričati, pa tudi vlado, da je v njihovem interesu, da zagotovijo svobodna, svobodne in nepristranske medije. Na ta način bomo lahko uspodbudili dialog in pa soglasje v državi. Mediji ne bi smeli biti stigmatizirani zaradi tega, ker so v določenih trenutkih kritični do dela vlade z sprejemanjem kritike vlada podpira tudi odprti dialog in pa vzpostavljanje soglasja med vsemi političnimi strankami in akteri. In še dve točke za zaključek, če dovolite. Najprej, kar zadeva vizume. To je področje, kjer je država dosegla veliko pri izpolnjevanju standardov oziroma kriterijev za opustitev vizumskega režima. Mislim, da je pomembno, da ocenjujemo dosežke vsake posamezne države. Trenutno poteka ocenjevanje za strani strokovnjakov in če bodo ti ugotovili, da so bile vse reforme, dosledno izpeljane, potem moramo to priznati. Država pa bi morala s tem doseči opustitev vizumskega režima, kar bi bil zelo pozitiven signal tudi za državljane. In še zadnja točka. Rad bi pozdravil delo odbora Evropskega parlamenta, ki ga vodi gospod eh, Trakatelis. Jeseni je ta odbor, odbor obiskal Skopje in podpiram pobude za okrepljeno sodelovanje med predstavniki Evropskega parlamenta in pa predstavniki Nacionalne skupščine nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. To bo pomagalo ukrepiti delo v nacionalni skupščini, hkrati pa bo to nekdanji Jugoslavanski republiki Makedoniji omogočilo, da oziroma njeni nacionalni skupščini omogočilo, da izpolni svojo demokratično ulogo v preteklosti. Skupaj z kolegi v misiji Evropske unije vlagamo nadaljne prezidevanja v spodbujanje in podpiranje reform, ko se pojavijo problemi, to seveda vladi jasno povemo, vendar pa smo prepričani, da se bo država premaknila na naslednjo raven pristopnih pogajanj. Hvala lepa. Much, Najlepša hvala, ambasador Forej, za vašo vodno izjavo. Večinoma bi predal besedo zdaj poročevalcu gospodu Majerju. Imam pa tukaj prošnjo gospoda Galerja, ki se mora podvizati, da bo prišel na konferenco predsednikov do, do petih, zato bi prosil, če najprej svoje vprašanje postavi gospod Gale. Prvo vprašanje glede vizumov, o čemer ste govorili čisto na koncu svojega govora. Kakšni so dejanski razlogi za to, da ne moremo odpraviti vizumov? Spostavili smo sporazum po ponovnem sprejemu. Prav tako je Makedonija izdala sodobne potne, liste, potne listine, ki izpolnjujejo mednarodne kriterije, tako da ne vidim nekih vsebinskih ovir. Mi lahko poveste, eh, s čimer se ukvarjajo vaši strokovnjaki in kakšen je časovni načrt eh, za zaključek preiskav teh eh, strokovnjakov in kdaj bodo v Makedoniji osvobojeni vizumov. Eh, hvala lepa za to vprašanje. Trenutno poteka misija preiskovalcev, ki pregledujejo v državi vse vidike izvedbe reform potrebnih za odpravo vizumov, to so biometrične potne listine, kjer je ta država bistveno dlje kot vse ostale v regiji, varnost dokumentov in tudi ustrezni obravni odbor, ki bo zagotavljal, da ima vlada na voljo dovolj eh, nadzora ob mejah in tako naprej. Po koncu tega postopka bo nadaljevana misija februarja tega leta, ki si bo gledala še druge vidike in na koncu teh misij bomo lahko ocenili, a je izpolnjeno vse, kar je potrebno za odpravo vizumov. Komisija pa je konec eh, novembra podala tukaj že pozitivno mnenje. Priznala je oziroma pozdravila vse, kar je bilo doseženo. Na določenih eh, mestih je bilo nekaj še treba narediti, kar zadeva upravljanje z mejami, nadzor na mejah. In eh, to je zdaj tarča preiskave. Po teh misijah, ko bomo zbrali vse potrebne informacije, bomo podali svoje priporočila. Še vedno upamo, da bomo vsako, da bo vsaka država ocenjena po sebej in da bo ocena komisija upoštevala, da so bile vse reforme uspešno izvedene in da bi lahko priporočili odpravo vizumov za nekdanjo Jugoslansko republiko Makedonijo do konca tega leta. Prosim. Nimam nekih eh, specifičnih eh, datumov na voljo. Poročilo komisije pa je vendarle dejalo, da bomo v teku leta 2009 eh, tako daleč. Zdaj pa odvisno od sveta, kako se bo odločil oziroma kdaj bo sprejel odločitev. Vsekakor se strinjam z vami, da bi bilo to čim prej treba rešiti. Hvala za jasno odgovor. Gospod Mejer pa ima zdaj besedo. Gospod eh, predsedujoči, smo v letu 2009. Leto 2005 je bila sprejeta odločitev glede statusa države kot države kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Seveda bo minilo še nekaj let in eh, potekala bodo pogajanja, vendar pa eh, se pogajanja sploh še niso začela. Vsakoletna obravnava razvoja te države na poti k članstvu Evropske unije se vedno znova nanaša na pet tem. In sicer, katero vprašanje je treba rešiti, preden bo lahko Makedonija uspešno sprejeta Evropsko unijo. Tukaj gre za vzpostavitev demokracije, gospod Furje o tem že govoril. O tem govorim tudi v svoji resoluciji. Gre za pravosodje, okolje, delovno pravo, infrastrukturo, neodvisnost medijev. Vse to so vprašanja, ki jih je mogoče rešiti, vendar pa je treba še marsikaj narediti. Tudi izobraževanje je omenjeno v poročilo z marsikom sem se pogovarjal in ugotovil, da v družbi veljajo različna mnenja. Vse to so zadeve, ki jih je možno rešiti in ta vprašanja so enostavnejši del problema. Na drugi strani pa imamo vprašanje, kdaj ne bi se začele pogajanja. Pogaja se že z Hrvaško in nekoliko bolj počasi tudi z Turčijo. Tam je situacija tudi zelo zapletena, vendar so se vse pogajanja začela. Po začetku pogajanj lahko ta pogajanja v petih do osmih letih pripeljajo do članstva v Evropski uniji. Lanskoletne volitve so bile seveda zelo pomembne v tej smeri. In odnegde sem se zauzemal za to, da ne smemo več odlašati za začetkom pogajanjih pri naslednjih eh, volitvah v marcu mora vse potekati pravilno, tako bi morali biti seveda že pri zadnjih volitvah, vendar ugotavljamo, da je vlada želela kaznovati nepravilnosti pri volitvah in da je današnji parlament bil spostavljen šele po koreniti spremembi pravosodja podjetja za to, da bi preprečili nepravilnosti pri strankarski sestavi vlade. Imamo še nerešeno vprašanje z sosednjimi državami. Tukaj se postavlja vprašanje, a to vodi tudi do odlašanja z pogajanji. Sploh, kar zadeva, more biti uspešen zaključek teh eh, pogajanj. O besedilih, ki so že bila sprejeta, je v tem zapisano zapisano, da je potrebno skleniti rešitev, ki bo spremljiva za obe strani. In na tem področju smo v zadnjem času dosegali premalo napredka. Tudi kar zadeva vprašanje imena, naj bi našli neko rešitev za Grčijo, trenutno pa obe državi nekoliko zadržano čakata in to bo težko pripeljalo do tega, da bi oktober, do oktobra rešili zadeve, ki potem ne bodo več ovirale začetka pogajanj. Vprašanje je, kaj počne tukaj država sama, o tem smo nekaj že slišali. To se nanaša tudi na izdelavo biometričnih potnih listin, ki so bile dokaj hitro na voljo, vendar so tudi zelo drage. Potem mejno sodelovanje s severno sosedo Kosovom. Bolj odločilen No pa je stališče evropskih držav članih danes, ki se morajo vprašati, je nameravajo odpraviti omejitve za Makedonijo ali ne. Sam sem zato, da bi režim, stopni režim, ki je nekoliko, nekoč že obstajal za eh, nekdanje Jugoslovanske republike, ponovno stopil v veljavo. Potem izvajanje ohridskega sporazuma, tudi tukaj smo dosegli velik napredek, sploh kar zadeva stališča velike albanske narodne skupnosti, ki je zastopana v vladi in potem z novim jezikovnim režimom, kjer imamo bolj enako pravno obravnavanje obih jezikov. Odločenega pomena pa bo še veliki državniški aparat in rešitev vprašanja drugih skupnosti, kot so Romi, to še ni rešeno. Tukaj bo treba še marsikaj storiti, da bodo tudi te manjšine postale enakopravne. K poročilu imamo okoli 80 predlogov spremem, to je polovica toliko kot eh, zadnjič in tukaj nimamo veliko različnih eh, mnen. Prejšnji teden smo govorili že o tem, da so določeni predlogi podobni in se prekrivajo. Uh, tako da so se politične skupine že zedinjale glede mnogih amantmajev, tako da ne pričakujemo nekih velikih presenečenj, pri čemer bomo imeli ločeno glasovanje pri tej ali onem vprašanju, zaradi tega, ker prihaja do razlik, manjših razlik v mnenjih. Kar zadeva širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Tukaj bi predlagal, da se izrazimo za to, da, pristop, da pristop Srbije ne sme pripeljati do tega, da bomo Makedoniji posvetili manj pozornosti, da bi zaradi tega prišlo do zamud od leta 2005. Je namreč Makedonija že kandidatka za pristop, to je torej moje mnenje. Potem pa mora, ko, mora Makedonija priznati Kosovo, severno sosedo, zato da bi pripričila nesporazum. Tukaj veljajo omejitve za samo Makedonijo. Čeprav je sklep o priznanju neodvisnosti bistveno težavnejši kot v večini držav članic Evropske unije, ki so priznale Kosovo država ima tesne odnose s Srbijo in tukaj se je pokazalo, da se prilagaja stališče Evropske unije. Ne gre toliko za Kosovo kot za samo Makedonijo. Mislim, da moramo tukaj jasno povedati, da je Makedonija z veliko težavo sprejela odločitev o priznanju Kosova. Enako velja tudi za, za Črnogorom. Naš odbor, kot tudi plenom, sta že lani jasno pokazala, da bi bilo zaželeno, če čim prej začnemo s pogajanji z Makedonijo, upam, upam, da bomo dobili besedilo, ki bo pripeljalo do tega, da bomo po volitvah marca ali aprila dejansko začeli s pogajanji. To bi pomenilo, tudi, da bi svet moral ustrezno odločitev sprejeti še, že v prvi polovici leta 2009. Po mojem mnenju smo še izgubili veliko časa in tako kot so se zadeve razvije doslej, vsekako ni bilo pozitivno. Toliko z moje strani v zvezi z resolucijo in se že veselim komentarjev in vprašanj kolegov. Na seznamu imamo različne govornike. Najprej gre beseda gospodu Pinjeru, ki je poročevalec v senci za to resolucijo. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa, gospod ambasador, za odlični uvod v današnjo razpravo. Kot drugo, strinjam se s tem, kar je bilo povedano strani našega poročevalca, gospoda Mejerja. nasplošno. Tudi moje mnenje je, da naj bi se pogajanja začela takoj po volitvah. Makedonija je na poti v Evropsko unijo opravila veliko eh, delo in to moramo tudi ustrezno priznati in nagraditi. Ne delajo vse v danih okoliščinah. Imam pa tri vprašanja za vas. Eh, prvo vprašanje se nanaša na brezupno vprašanje rešitve imena države. Po mnenju Evropske komisije gre za politično vprašanje. Gre za vprašanje, gre za vprašanje kopenhagenskih kriterijev ali pa gre za bolj bilateralno vprašanje, ki ne sodi med. Uh, načela iz Kopenhagna. To je bolj načelno vprašanje, vendar to vprašanje še ni rešeno. Drugo so vprašanje je, kako ocenjujete situacijo z mediji v Makedoniji? Imamo liberalno, imamo eh, liberalno demokratično medijsko okolje v Makedoniji ali ne? In tretje vprašanje, kako ocenjujete sobivanje z albansko skupnostjo v Makedoniji, še posebej po neodvisnosti Kosova? Je neodvisnost Kosova negativno, pozitivno vplivalo ali sploh ni vplivalo na, to, na te odnose? Hvala. Gospod Ibrisagič. Tackar ordförande. Ja, det var ganska bra förklaring från herr Meyer. Eh. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospod eh, Majer je po mojem mnenju zelo dobro razložil, kakšna je situacija, kar zadeva prioritete poročila, kot tudi situacijo po pogajanjih za sprejem kompromisa. Tudi sama menim, da mora vprašanje Kosova obravnavati ločeno. Tukaj imam tudi poročilo v Kosovo. V tem primeru pa govorimo o Makedoniji in prioritetah, ki jih je treba tukaj postaviti. Tako da pozdravljam vaše stališče, da je treba vsako državo ocenjevati posebej. Po kar zadeva bodoča pogajanja. Sem tudi mnenja, da bi morali čim prej začeti s pogajanji. V zadnjih letih smo izgubili zelo veliko časa in od vsega začetka je bila situacija takšna, da je Makedonija kot prva sklenila pridružitveni sporazum in dobila status kandidatke za pristop Evropski uniji medtem ko druge države zdaj počasi se približujejo temu eh, cilju, vedno več držav pri nas eh, kandidira za pristop. Eh, mnoge od teh držav upajo na skorešnji začetek pogajanj, Makedonija pa na to čaka že dolga leta. pri Makedoniji smo priča problemu, ki je v tem, da smo težave začeli reševati, vendar pa vedno znova pridemo nazaj na vprašanje imena. Milo rečeno, se mi zdi, da se lahko situacija samo še poslabša, zaradi tega, ker so stališča tako zelo različna. Osebno pa si resnično želim, da bi zadevo čim prej rešili tako, da lahko naredimo naslednji korak. po pogajanjih o kompromisu smo gotovili, da so določene politične skupine še vedno proti, vendar, vendar le upam, da bomo našli skupni jezik tako, da bomo vsaj tukaj v odboru e, skupnega mnenja in kar zadeva kompromisne predloge. In še eno vprašanje za vas, gospod Furi, kakšno je vaše mnenje? Kakšne? kaj bi bilo realistično z ozirom na to, kdaj bi lahko Makedonija napredovala v postopko približevanja, stok v primerjavi z drugimi državami v regiji. Kako zagotoviti, da bo zo zadeve šle hitro naprej? Hvala lepa, gospa Ber. Ja, hvala gospod predsedujoči hvala gospod eh, fourie za vaše poročilo zelo dobro je bilo od obeh eh, slišati oceno da makedonija kljub tej ali oni zadevi ki ni najbolje stekla si vendarle zelo prizadeva da bi napredovala tako da moja politična skupina tudi upa da bomo sprejeli politično odgovorne odločitve. Vsi vemo, da vprašanje imena vedno osnova igra pomembno vlogo. Moja politična skupina je uložila predlog spremembe, kar zadeva takošnji začetek pogajanj z Makedonijo v začetku tega leta. Zdaj pa so prišli različni kompromisni predlogi sprememb, nekateri, kot so povedali eh, socialisti, da naj bi začeli z pogajanji po volitvah eh, v mesecu marcu. Vsekakor se lahko zadovoljim s takšnim sklepom tukaj v odboru za zunanje zadeve. Če bo rešeno vprašanje imena, kompromis je pred nami in o njem bomo glasovali. In če bo to naša politična izjava je s tem povezana tudi z zahteva naj grška stran odpravi blokado, kajti začetek pogajanj z Makedonijo po volitvah bi pomenilo, da prihaja tudi do članstva Makedonije v NATO na 60. seji, kar je predvideno. Tako bi imela Makedonija odprta vrata tudi v tej smeri. Zanima me, gospod Furje, ali menite oziroma kako ocenjujete sporazum iz leta 1995, ta še vedno velja po našem mnenju da in sicer, da vprašanje imena ne more biti ovira za začetek pogajen v mednarodnem okviru, v okviru pristopa Evropske unije ali NATO. Drugo vprašanje se nanaša na to, ali ni ravnanje Grčije kršitev tega sporozuma, kot tudi kršitev listine temelj človekovih pravic. Če je temu tako, potem je treba voditi pogovore z grško vlado ne tukaj v našem odboru, ampak na drugih mestih, kajti takšnih kršitev ne moremo preprosto sprejeti. Mislim, da lahko podpremo te kompromise. Veselilo bi me, če bi eh, gospod poročevalič še nekaj povedal o njih. Danes imamo manjšo spremembo od eh, verzije z 15. januarja, ko so, no, ko so prišli novi predlogi. Če bo tako ostalo, bomo lahko te predloge podpreti, pa vendar obžalujemo, da je prišlo do podvojevanja v petem in šestem mandmaju glede imena in zato je to vprašanje ponovno dobilo zelo pomembno mesto v drugače zelo dobro oblikovanem poročilu poročilo. Mogoče lahko poročevalec nekaj pove še k temu. Hvala lepa, gospa Bere. Toliko k vprašanjem v prvem krogu, gospod eh, veleposlanik, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči in hvala tudi vsem poslankam in poslancem za postavljena vprašanja. Na določeno v teh vprašanj bo zelo težko odgovoriti in razmišljati bom moram o svojih dveh eh, klobukih, o svojih dveh eh, položajih in kako jih bom eh, lahko skombiniral pri odgovarjanju na vaše vprašanja. Potrudil se bom po svojih močeh. Kar zadeva časovni eh, načrt za začetek pogajanj. Vsekakor smo več kot pripravljeni zadeve pospešiti. Želeli bi oblasti, da bi potekali hitreje in da se to ni zgodilo, je zato, ker država ni izpolnila pričakovanj, ki smo jih postavljali. Komisar je bil marca 2008 zelo jasen ki je postavil osem meril, ki jih je bilo treba izpolniti, potem jih je bilo devet z volitvami. Če boste izpolnili ta merila, potem bom imel dovolj argumentov za priporočilo datuma za začetek pogajanj. Vendar pa Makedonija ni izpolnila nekaterih teh, od teh meril. Najtežjo napako je storila pri volitvah, pri pomanjkanju. Tam trajnostnega političnega dialoga. Vendar pa je bil odziv vlade po novembrskem poročilu zelo spodbuden, zdaj morajo ostati na pravi poti in poskušamo jim dopovedati, da če bodo izpolnili reforme, bo komisija lahko podala priporočilo glede začetka pogajanj. Gre pa za letni proces ali drugače povedano naslednje poročilo komisije lahko pričakujemo jeseni leta 2009. Če torej vzamemo, da bodo volitve potekale v skladu z mednarodnimi standardi in da bo Makedonija izpolnila druga merila, opredeljena v pridružitvenem sporazumu, potem bo komisija dobila dovolj pozitivnih argumentov za priporočen datum začetka pogajanj. To pa še ne pomeni, da bo svet, torej Evropski svet, ne bo nagradil napredka, ko bo ta napredek resnično dosežen. Če bo Makedonija izpolnila vse standarde, potem bi bilo zelo primerno, da bi se to poznalo v sklepih eh, sveta takrat, ko se bo to zgodilo. Kar pa zadeva priporočila, je komisija zelo jasna. Zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da zagotovimo izpolnitev vseh meril, kar bo komisiji dalo dovolj argumentov za podanje priporočila za začetek pogajanj v naslednjem poročilu. Ta poročila zahtevajo zelo veliko dela. Vsak mesec. Uh, na sedež pošiljamo naše ocene in več mesecem traja, da na sedežu ocenijo, kako posamezna država deluje na posameznem področju. Srečujemo se z ovsem svetom Evrope, z predstavniki civilne družbe in upoštevamo vsa ta mnenja. In na tej osnovi tudi komisija sprejema svoje poročilo zadevo ne počnemo kar tako na hitro. Če bo torej vse potekalo tako, kot bi moralo, potem lahko jeseni pričakujemo priporočilo glede začetka pogajanj. Kar zadeva vprašanje imena, je to še vedno resen problem, ki se ga bo treba lotiti. Ne smemo pa tega zamenjati z vprašanjem izvajanja reform. Razlog za to, da komisija ni podala priporočila v zadnjem poročilu, ni povezana z vprašanjem imena, temveč temeli samo na tem, da vlada ni izpolnila kopenhagenskih kriterijev. In to je tudi jasno povedala. Tako komisar Ren, kot tudi visoki predstavnik Solana, sta jasno povedala, da je rešitev tega vprašanja zelo pomembni vidik na poti v popolno evropsko integracijo. Tako da lahko samo spodbudimo obe strani, da najdeta neko vzajemno rešitev, ki bo v interesu obeh strani. To pa je mogoče narediti v mirnem vzdušju, primernem za pogajanje. Vlada se mora zato izogibati kakršnim koli odločitvam ali aktivnostim, ki bi jih lahko napačno razumeli. Naslednji eh, krok pogajen bo torej potekal v začetku februarja, kjer spodbujamo vlado, da še naprej polno sodeluje pri poskusu iskanja rešitve za sosedi, gre torej za sosednje države in veliko je mogoče storiti s pogajanji, priti do končnega sporozuma in dokončno rešiti to vprašanje. Kar zadeva vprašanja medijev, to je bilo tudi jasno opredeljeno v poročilo komisije, gre za to, da je veliko televizijskih oziroma radijskih hiš v zasebni lasti, imajo pa politične povezave, kar lahko vpliva na uredniško delo. Zato se treba prizadevati strani Zveze novinarjev in vlade pri iskanju rešitve, zato da bi zagotovili, da lahko mediji izpolnjujejo svojo funkcijo na neodvisen način da bodo izboljšani delovni pogoji za delo novinarjev in da ustvarimo okolje za delovanje neodvisnih medijev. To je seveda pomembno, sploh v času volitev, kajti lahko bi prišlo do poskusa vplivanja na uredniško politiko, kar bi bilo obžalovanja uredno in kot rečeno na začetku bo vlada uspešna, če bo dosegla popolno neodvisno se medijev, kar zadeva odnose med narodnimi skupnostmi. Ohridski sporazum je uspešen model sprave. Seveda se tukaj pojavljajo specifično vprašanja preteklosti, kot naprimer eh, segregacijski pouk v šolah, kar vodi v napetosti na področju izobraževanja v šolah. To lahko rešimo z izvajanjem učnih načrtov in eh, aktivnosti izven učnih načrtov, ki bodo povezovali etnične skupnosti. To bo še posebej pomembno po lokalnih volitvah. Kar zadeva neodvisnost Kosova, je to vsekakor vplivalo na državo. Etnični Albanci so bili zelo veseli in tudi nekateri makedonci. In na koncu je vlada sprejela odločitev o priznanju Kosova, kar ni bilo zelo enostavno. Vlada se nam je želi ohraniti dobre odnose s Srbijo. V končni fazi je bilo priznanje odločitev o priznanju sprejeta na zelo dober način. Vlada je želela tudi spodbujati stabilnost v regiji. O tem času je prišlo tudi velikih izgub eh, v misiji Alteja v Bosni in Hercegovini, kjer so pri helikopterski nesreči izgubili življenje pripadniki te misije. Ampak na vsak način je potrebno še naprej popolnosti izvajati ohridski sporozum, sploh na lokalni ravni po lokalnih volitvah. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa imamo problem. Imamo tri minute in štiri govornike na seznamu. Prosim, da ste kratki. Govorite eno minuto, gospod Kirilov. Thank you, Chairman. Hvala, predsedujoči, samo na kratko. Kot prvo mislim, da moramo biti hvaležni veleposlaniku za zelo realno oceno, ki jo je tukaj podal. Prav tako pa naj povem, da sem bil član mešanega parlamentarnega odbora, zdelo se mi je zelo koristno slišati, kaj je novega na tem področju. Zdaj, kar zadeva medije in problem s tem v zvezi. Večina naših kolegov, članov mešnega odbora se strinja, da je treba zagotoviti, da Makedonija napreduje v tem procesu. In zelo pomembno je, kot je veleposlanik tudi dejal, da zagotovimo zdaj pomemben napredek pred prihajajočimi volitvami. Je pa ena zadeva v zvezi z mediji, ki je bila v naši zadnji resoluciji in tam ni bilo doseženega nekega pametnega napredka. Gre za sovražni govor. Prav imate, ko pravite, da so mediji predmet eh, kar visoke mere politične netolerantnosti. Ampak po drugi strani pa imamo tudi zelo drastične primere sovražnega govora, kar zadeva sosednje države. Če bi kdo rekel, da je pri Grčiji to razumljivo zaradi vprašanja m, mm, imena, pa za Bolgarijo to ne moremo reči glede na to, da ni veliko časa predsedujoči, bom samo citiral en zelo dober primer tega, kar se dogaja v makedonskih medijih v zvezi z Bolgarijo. Ob zadnjem obisku predsednika vlade je v enem največjem časopisu zapisalo, poleg tega nas je eh, premijer ponovno opomnil, da je Bolgarija v vseh vidikih, pa naj gre za vlado, vladne politike ali običajne, eh, bolgare, država črnih pošasti. In res ne vem, zakaj se to še nadaljuje. Sam vse se strojam na tem, da je potrebno zagotoviti eh, svobodno gibanje Makedoncev, da se gibajo tudi po sosednjih državah in da vidijo, da ni nekih eh, ne vem kako hudih pošasti v sosednjih državah. Hvala lepa gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil veleposlaniku za obširno predstavitev situacije v nekdanji Jugoslavanski republiki Makedoniji. Rad bi se zahvalil tudi za oceno stanja, kar zadeva pričetek pogajanj. Imam vprašanje. Zanima me, ali so etnične manjšine zastopane v parlamentu, mislim na bolgarsko, srbsko, romsko manjšino. Hvala lepa. Hvala, gospod Stojanov. Благодаря, господин председателю. Аз ще допълня. Хвала лепа, председателчи. Рад би додал ще нека к тему, кърде господ Кирилов. Предложил съм три predloge sprememb. Dva je poročevalec očitno zavrnil. Eno od teh zadeva fizično nasilje proti makedonskim državljanom, ki se identificirajo za bolgare oziroma kot bolgare. In eh, poročevalca sprašujem, ali se mu zdi takšno nasilje sprejemljivo, glede na to, da zavračate moj amandman. Moje drugo vprašanje pa je, ali imate kakšne koli podatke v zvezi z diskriminacijo proti osebam, ki so bolgarske narodnosti. Vprašanje, ali obstaja bolgarska manjšina v Makedoniji ali ne, je dolgo. Eh, ne bi se s tem zdaj ukvarjal, obstaja pa bolgarska organizacija, ki ima primer pred sodiščem v zvezi z človekovimi pravicami in zanima, ali imate podatke tudi o podobnih primerih. Hvala lepa in še na zadnje gospa Kopa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdi se, da tukaj prihaja do določene zmede, kajti besedilo komisije, stališče Oli Arena in stališča veleposlanika jasno kažejo, da je ne začetek pogajan posledica tega, da niso izpolnjeni pogoji eh, komisije. V amandmajih, ki pa so bili podani, pa se zdi, da je ozračje v komisiji to, da je ključni razlog, zakaj prihajate zamude, vprašanje imena. Tukaj bi sama dejala, da kazati s prstom na eno samo državo ne bo pripomoglo k reformam. Ne gre zgolj za vprašanje tega problema, ki povzroča težave dvema državama že nekaj časa. Vsekakor se želimo, da bi to bila demokratična država, ne pa nacionalistična država, ki bi jo imeli za sosedo. In ravno zato, ker smo sosedje, menim, da mora parlament poiskati neko rešitev in pomagati tej državi, da se hitreje približa Evropski uniji. Hvala lepa. Zdaj pa bi prosil na kratko še za odgovora odgovore strani veleposlanika, potem pa še poročevalca. Gospod Furje, kot prvi, hvala lepa. Se upravičujem, če ne bom uspel odgovoriti vsem eh, do tiste mere, do katere bi rad. Vem tudi, da nisem odgovoril na vsa vprašanja gospoda Majerja. Eh, kar zadeva manjšine, večjih je zastopanih v parlamentu. To je tudi edina država, kjer občino vodi župan, ki je pripadnik romske skupnosti. Tako da se je veliko dela že odvilo na področju romskih eh, skupnosti, romske manjšine. Tako da mislim, da je treba priznati prizadevanja vlade na tem področju. In ja, če obstajajo problemi, e, eh, naprimer z Bolgarijo, mislim, da je najboljši način reševanja teh problemov ravno dialog. Kadarkoli se pojavijo ti problemi, je potrebno spostaviti dialog o teh problemih. Seveda se je možno obrniti tudi na mednarodno sodišče za človekove pravice v Strasburu, ki tudi lahko razrešuje takšno vprašanje, ampak prepričan sem, da za dobro voljo na obeh straneh lahko preprečimo, da se takšni problemi pojavljajo ponovno, eh, kot v preteklosti, naprimer, s tako imenovanim sovražnim govorom in da se ta vprašanja torej razrešijo. Še enkrat naj povem, da sem prepričan, da je Ohridski okvirni sporazum najboljši model zagotavljanja sprave in pospeševanja večetnične družbe, ki bo res odgovarjala potrebam države. In ne smemo pozabiti, da so državljani odločeni eh, za napredek, so pripravljeni sklepati kompromise v zvezi z temi vprašanji, glede katerih obstajajo delitve s sosedi in da se pomaknejo v smeri evropske integracije. Zdaj je seveda na političnih voditeljih, da ta duh kompromisa tudi ustrezno dojamajo in da zagotovijo napredek, da bo ta država lahko pristopila k naslednji fazi svojega pristopnega procesa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod veleposlanik. Vam še na zadnje poročevalec, gospod Majer. Na kratko, prosim. Hvala, predsedujoči. Dve vprašanji sta bili neposredno naslovljeni name. Najprej gospa Ber, ki pravi, da moramo manj pozornosti nameniti vprašanju imena in odnosom z Grčijo. Razumem njeno stališče. Pred letom dni sem dejal, da upam, da bomo v prihodnem letu, v prihodni resoluciji, lahko to vprašanje opustili, eh, da zgolj zabeležimo, da je to vprašanje rešeno in da je prišlo do dobrega medsebojnega razumevanja med obima državama in da je to omogočilo eh, tudi to, da bo prišlo do pogajanj čim prej. Žal pa temu v tem trenutku ni tako. In eh, neizogibno, je rezultat pogajanj o kompromisnem amandmaju zdaj ta, da bo nekaj o tem vendarle potrebno reči in ne bom eh, mogel zadovoljiti upan gospe Ber, čeprav se z njo strinjam v vsebinskem smislu. Drugo vprašanje, vprašanje gospoda Stojanova v zvezi z bolgarsko manjšino. Ustrahovanje in nasilje je vedno negativno, tako da se popolnoma strinjam z gospodom Stojanovom, da moramo to obsoditi. Mislim pa, da eh, tukaj obstaja še ena. Eh, še eno vprašanje, eh, ki je nekako pod, pod, podtalno vprašanje tukaj. Obstaja razprava v Bolgariji o tem, ali makedonci sploh obstajajo, ali makedonščina sploh obstaja, ali ampak makedonščina je zgolj neka eh, druga vrsta bolgarščine. Tako da mislim, da tukaj ne bi smeli eh, spodbojati to vrstnih razmišljanj. Tako da vsekakor obsojam nasilje in ustrahovanje, mislim pa, da bi se morali izogniti temu, da bi tukaj še nadalje spodbujali kakšne uh, težave te vrste. Hvala lepa. Eh, glasovanje je potekalo v sredo, tako da mm, upam, da bomo imeli dovolj časa, da še rešimo težave. Torej, še enkrat hvala lepa, gospod veleposlanik, hvala za vaše odgovore in želim vam vse dobro pri vašem delu, ki ni enostavno. In, uh, so srečo tudi državi, v kateri nas zastopate. Uh, uh, torej spoštovani člani odbora dame in gospodje nadaljujemo z delom današnjega zasedanja našega odbora in sicer imamo posebno delavnico o energetski varnosti iz uh, številnih razlogov namreč ta odbor je igral ključno vlogo pri pripravi poročila o skupni zunanji politiki in energetski varnosti leta dva tisoč sedem prav tako je od takrat tesno spremljal nadaljni razvoj dogodkov in zelo aktivni smo bili pri tudi posredovanju na nek način v trenutnem rusko-ukrajinskem sporu oziroma plinske krizi. Prav tako smo bili kar daljnovidni pri pripravi oziroma pri naročanju zunanjih študij in raziskav. Koliko razumem, je dogovor med Rusijo in eh, Ukrajino zdaj podpisan. Gaz, eh, plin sicer še ne teče, ampak eh, danes v ponedeljek 19. upamo, da bo ta plin vendarle kmalo stekel in zdi se, da je to tudi pravočasen trenutek, da razpravljamo o energetski varnosti, ne le z vidika preprečevanja nadaljnih prekinitev v dobavi, ampak tudi v luči dogajanj v zadnjih eh, dneh in tudi danes. Več ključnih vprašanj je pred nami, diverzifikacija virov in tako naprej. Jasno je, da je naše stališče to, da ni več to zgolj problem energetske politike ali trgovinske politike, ampak da je to dejansko problem zunanje politične narave. In, uh, dogodki so pokazali, da je to imel dejansko tako, da smo imeli prav v preteklosti, ko smo imeli to vrstno razmišljanje. Naročili smo tri poročila. Prvo poročilo je poročilo strokovnjaka, ki je že delal za naš eh, odbor in sicer je prvo poročilo oziroma študija, študija, ki jo je pripravil Ellen Riley. Mm -hmm ki je pripravil študijo o Naboku in Južnem toku, v preteklosti pa nam je že pripravil študijo o Severnem toku. Prav tako smo pozvali dr. Andrea Moynihana iz eh, NATO Defense College v Rimu, ki nam predstavi študijo o izzivih in priložnostih evropske zunanje energetske politike. To poročilo je bilo podobno poročilo je bilo praktično soglasno glasovano v našem odboru in zdaj predlaga tudi naslednje ukrepe eh, in tudi to, kar je bilo storjeno in eh, kar nas še čaka. Moje zasedno najemne je, da če bi vse, vsa priporočila upoštevali, potem ne bi prišlo do te šokantne krize, s kakršno se danes še vedno soočamo. Tukaj je še treda, tretja študija, vendar avtorja ni z nami, namreč gre za varnostne vidike projekta Južni tok, to je dokrat za eno baran, ki je bila tudi naša sodelovka pred letom in pol. Na tem področju vsa poročila, vse študije so na voljo v dvorani in pa tudi na spletni strani našega odbora. V veliko veselje pa nam je tudi, da Je z nami gospod Gerhard Sabatil, ki je direktor v Generalni direkciji Relex v Evropski komisiji. Dobrodošli. Pri svojem delu se še posebej osredotoča na energetsko varnost. Z nami je tudi novo imenovan osebni predstavnik, visokega predstavnika Solane za vidike energetske varnosti, in sicer gospod Steven Everts. Začeli bomo torej s strokovnjaki v vrstnem redu, kot sem ga omenil, gospod Alan Riley kot prvi. Much, uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko veselje mi je, da lahko danes tukaj spregovorimo o svojem osnutku poročila in podarjam, da gre za osnutek poročila. Uh, končni osnutek pa bom posredoval odboru v bližnji prihodnosti, potem, ko bom upošteval tudi vaše pripombe z današnje razprave. Uh, V mojem poročilu obravnavam dva predloga za eh, plinovode, namreč Nabuko in Južni tok. Eh, najprej bom nakratko opisal projekt Južni tok in Nabuko, potem bom pa podal še kratko oceno, tako da bom v teh desetih minutah zelo kratek. Projekt Južni tok v osnovi zajema izgradnjo plinovoda preko Črnega morja in potem več tisoč kilometrov preko Evrope, da bi zagotovili dobavo plina Evropski uniji. Gre za projekt, ki moramo reči je z vidika Evropske unije zelo vprašljiv, tudi z vidika držav članic, še posebej pa kar zadeva prebivalce. Problem projekta South Stream Južni tok je predvsem visok strošek. Govorimo namreč o izgradnji 900 km, no, 4 plinovodov 900 km pod gladino Črnega morja na globini 2000 metrov. Če to primerjamo z severnim tokom, tam gre za dva plinovoda na globini zgolj 900 metrov. Strošek takšnega plinovoda torej je ogromen. Ocena Mednarodne energetske agencije v nedavnem pregledu za področje zemljskega plina, ocenjuje to ceno, ta strošek približno 20 milijard dolarjev. Torej zelo visok strošek. In zelo eh, resna vprašanja se zdaj pojavlja glede na eh, finančno krizo, eh, ali bo Gazprom sploh sposoben financirati takšen plinovod, če posebej glede na upad cen eh, plina v zadnjem času. Eh, torej, poleg gospodarskih problemov je tudi, tudi drugi problem, ki je zelo pomemben za evropske poslance v volilnem letu. Namreč tako drag plinovod pomeni zelo drag plin. Ruska ponudba je v bistvu ta. Skladili vam bomo ta zelo drag plinovod, vaši voljivci pa bodo potem plačevali zelo visoke cene za plin. In to je resen problem, ki ga je treba upoštevati v tem predlogu. To, kar je to vprašanje res še dodatno podkrepilo, pa je, da ni oziroma ne bomo s tem dobili nikakršnega novega plina. To, kar nam ponujajo, je zgolj preusmeritev. Namesto, da bi plin tekel preko ukrajinskih plinovodov, kjer so plinovode že plačeni in strošek je bil relativno eh, nizek, bomo zdaj zgradili nov plinovod, ki je zelo drag, ampak vse, kar se bo zgodilo z vidika evropskega potrošnika, je, da bomo povečali ceno plina. Ruski odgovor temu, ki je sveda razumljiv, je, da so problemi z Ukrajino veliki in eh, ti so se v zadnjem času pokazali. Ampak moj, moj odgovor je, da se tukaj potem odločamo za luksuzno verzijo. Imamo mnogo cenejša možnost, namreč da se izpogajamo o učinkovitem mednarodnem Eh, transitnem dogovoru, verjetno na podlagi energetske listine, in da se vzpostavi transparenten, robusten transitni režim, ki bo veljal za Ukrajino. In na ta način evropski davkoplačevalci ne bodo plačevali zelo dragega plina zaradi izgradnje dragega plinovoda, ki si ga verjetno niti ne moremo privoščiti. Potem je tukaj verjetno še nekaj drugih vprašanj v zvezi z južnim tokom, še posebej regulatorna vprašanja, ki se tukaj postavljajo. Če želimo to zgraditi, bi to po, bilo potrebno uh, speljati preko ukrajinsko in romunske ekonomske cone. In obe državi bosta verjetno izvajali uh, visoke stopnje ekonomskih ocen na na tem področju. Ukrajina bo verjetno temu nasprotovala in tudi Romunija ima s tem probleme. Kajte, če se bo to zgradilo, bomo na ta način dobili zelo drag plin za Romunijo. Ali Romunija to sploh hoče? Tako da mislim, da so tudi z regulatornega vidika tukaj določena vprašanja in se to lahko potencialno zakasni izgradnjo plinovoda Južni tok. To so torej moje probleme, ki jih vidim eh, pri Južnem toku. Mislim, da se mora Evropska unija s tem resno spopasti glede na sam strošek tega plina in glede na uh, splošno vrednost tega projekta za Evropo. Mislim, da je to vprašljivo. Kar pa zadeva Nabuko. Ključni problem z Nabukom je, odkot naj bi ta plin sploh prišel. Eden od potencialnih eh, virov je Iran. Tukaj so določene težave. Treba je vedeti, da je vse več popraševanja lokalno, pomankanje investicij v iranska najdišča plina, kar pomeni, da je dobava plina Evropi problematična in Iran v tem trenutku, kljub temu, da, je, da ima v rokah tretje največje plinske rezerve v svetu, je trenutno netovoznik plina. Poleg tega pa so tukaj še sankcije proti Iranu, zaradi katerih je izvoz problem. Glede na količino rezerv plina, tukaj seveda obstaja potencial, ampak tudi če pustimo sankcije ob strani, imamo vsekakor šele srednjeročno perspektivo, da bi do tega plina eh, prišli. Potem je tukaj potencial eh, arabskega plinovoda, Turčija, Egipt, Irak in tukaj je seveda tudi problem lokalnega povpraševanja in pa varnostna vprašanja. Turkmenistan je verjetno eden najbolj obetavnih virov plina za Nabuko, ampak Nedavno se je pokazalo, da ima Turkmenistan veliko zalog plina na voljo, zopet je tukaj problem strošek in pa čas. Kar nekaj časa bi trajalo, da bi ta nahajališča plina lahko začeli izkoriščati. Prav tako pa je tukaj vprašanje nenaklonjenosti turkmenskih oblasti, glede na to, da je vse več eh, zahtev po plinu z eh, Rusije, eh, Kitajske in Evropske unije. Eh, potem pa je tudi problem dobav plina preko Kaspijskega morja in Rusija lahko dejansko tudi blokira kakršnokoli transkapsijsko trans eh, novo domrežje. Torej, cela vrsta problemov obstaja tukaj. No, najbolj obetaven potencial predstavlja Azerbajdžan. Gre za priobalne nahajališča, ker je kar veliko plina na voljo, treba pa je upoštevati, da po, po poti ta plin seveda ostajal tudi v Turčiji in Gruziji. Potencialno torej obstaja velika količina plina, ki je na voljo, obstajajo pa težave v kontekstu dobave tega plina. No in ko da to ne bi bilo dovolj, so tukaj še vprašanja vloge Turčije pri dobavi plina. Turčija sama eh, si želi seveda dostop do tega plina, tudi tukaj so tranzitna vprašanja in vprašanje je, eh, v kolikšni meri lahko ta projekt sploh napreduje glede na turške zahteve. To mislim, da je resno vprašanje. Tretje vprašanje je financiranje samega projekta Nabuko. Gospodarska kriza tukaj ni v nobeno pomoč in eh, treba je eh, zagotoviti, da si največ sploh zagotovimo količine plina, preden začnemo izgradnjo Nabuka. Eno od vprašanj za Evropsko unijo je naslednje. Če je vprašanje energetske varnosti tako pomembno, ali smo pripravljeni politi sprejeti politične in finančne obveznosti, ki jih Nabuko zahteva. Če naj bi se to storilo, potem je to treba početi z otvrtimi očmi, se pravi, treba se zavedati, da bo ta projekt trajal kar nekaj let, preden bo eh, izgotovljen in tudi kar nekaj let potem eh, Nabuko še ne bo delal pri polni kapaciteti. Potem je tukaj tudi temeljno vprašanje, ali je Evropska unija pripravljena podpreti. samo sklepanja dogovorov, da bi ta osrednjeazijski plin prišel do Evrope in ali je pripravljena odpraviti morebitne ovire na poti. Torej, deloma gre za finance, deloma pa za politične zaveze. Kakšna je torej moja splošna ocena? Projekt eh, Južni tok eh, mislim, da je sploh ni v interesu evropskih potrošnikov enormo, pa se mora izogniti temu, da bi gradila drago obvozna pot brez dodatnih virov eh, in radi česar bo samo plin postal dražji. Eh, rešitev je torej energetska listina in nov transitni protokol. Na Vuko tukaj seveda ostaja vprašanje, od kam naj bi sploh ta plin pripeljali. Očitno plin je, se pa postavljajo resna vprašanja glede tega, ali Evropska unija želi opraviti resnično oceno energetske varnosti. Eh, v smislu, da kljub eh, težavami z samo dobavo tega plina oziroma z eh, tem, odkot naj bi ta plin sploh prihajal, se bomo vseeno lotili tega projekta. Potem je vprašanje potekočenega naftnega plina preko, iz Bakuja preko Armenije v Turčijo in potem tam ta plin utekočinali in ga vozili v Evropsko unijo. To ne bi bilo tako drago kot južni tok, vsekakor bi to omogočalo dokaj hiter pritok tega plina in sicer v nekem zmernem časovnem okviru. Druga opcija pa je nek Nabucco Light. Osrednje azijski plin že prihaja v Evropo. Imamo med sebojno povezavo med, Evropo, med Grčijo in Turčijo, ki nekaj tega južno-kaukaškega plina preko turških plinovodov prevaja v Grčijo. Vprašanje je, ali lahko zgradimo še povezavo z Italijo, ali lahko okrepimo kapaciteto turškega eh, plinovoda do srednje, osrednje azijskega plina, ali lahko eh, izboljšamo že obstoječe plinovode eh, oziroma razširimo plinovode v južnji in vzhodnji Evropi in se odločimo torej za neko različico na bokolajt. Ena od možnosti, eh, eh, oziroma eden od vidikov, ki jih je treba upoštevati, pa je, da gre to eh, tukaj tudi za vprašanje resnične politične zavezanosti Evropske unije v katero smer želi iti ali želi iti v smer Nabuko, to v podni meri podpiramo in sprejemamo vsa tvegana, ali gremo za Nabuko Light ali pa se eh, bomo odločili za energetsko listino. To so potencijalne možnosti za Evropo, še veliko tega bi lahko povedal, ampak mislim, da sem s tem svoje 10 minut izčrpal in se s tem tudi tukaj ustavljam. Hvala lepa, dr. Riley. Besedo pa ima zdaj dr. Andrew Moynihan iz eh, NATO Defense College v Rimu, ki je pripravil študijo o izzivih in priložnostih za evropsko zunanjo energetsko politiko. Hvala lepa, predsednik. Dame in gospodje, veliko čast mi je tukaj spregovoriti in uh, tudi poročati o dveh dokumentih, ki sem jih z veseljem prebiral. Kot profesor Riley imam tudi jaz deset minut, da spregovorim o temi, ki je zelo, zelo široka. Skušal se bom osredotočiti na dva, tri vidike, da bi na ta način spodbudil razpravo in vprašanja z vaše strani. Ključna zadeva, ki bi jo tukaj rad izpostavil, je, da kakorkoli se želotimo tega vprašanja, Evropska unija to mora razumeti kot vprašanje energetske varnosti v zelo, zelo težavnem kontekstu, političnem, varnostnem in ekonomskem. Živimo v času upočasnitve gospodarskega razvoja, moramo konkurirati tekmicem, ki ne igrajo po istih pravilih in zato konec koncev govorimo o energetski nevarnosti, o pomankanju varnosti. Deloma se ti dve poročili ukvarjata tudi z internimi vprašanji o razvoju notranje kohezivnosti, notranje infrastrukture, vprašanju solidarnosti. Vse to so po mojem mnenju zelo pomembni vidiki kakršnekoli energetske strategije. Z mojega vidika gre tukaj za to, da prevzamemo energetsko oziroma strateško pobudo. Če bomo notranje povezani, bomo tudi bolj robustni kot eh, skupnost, ko se bomo soočali s težavami in izzivi in obenem bomo lahko tudi izkoriščali priložnosti, ki se bodo porajale. Če vam dam primer, najprej bom začel z Rusijo, kajti to je osrednja točka vsega energetskega razmišljanja v Evropi, potem se bom osredotočil še na dve ključne vprašanje, namreč vprašanje diverzifikacije energetskih virov. Tukaj se bom še posebej sredotočil na vire in poti. To namenoma, kajti to je bil eden prvih in ključnih predlogov v poročilu. Potem se bom nakratko dotaknil tudi vloge NATO pri energetski varnosti. E, tukaj se bom večinoma sredotočil na to, da bo Evropska unija morala stopiti v e, stik, v dialog z vsemi partnerji z obstoječimi partnerji in tistimi, s katerimi želimo ukrepiti sodelovanje na podlagi diversifikacije virov. Tri zadeve glede Rusije in evropske energetske varnosti. Kot prvo, Rusija bo seveda to izkoriščala kot eh, vir političnega pritiska na Evropo, potem so tukaj tudi določene eh, geološke omejitve, kar zadeva rusko nafto in plin in seveda še tretja stvar, kompleksni odnosi Rusije s svojimi sosedami. Z mojega stališča sta ključni vprašanji omejitve ruske infrastrukture in proizvodnih kapacitet in pa odnosi s sosedami. To sta dve ključni težavi, s katerimi se mora Evropa soočiti v kontekstu Rusije. Še nekaj pripomp, upoštevajoč spor med Rusijo in Ukrajino, ki smo mu priča zdaj in kako to vpliva na Evropo. Mislim, da bo Evropska unija morala razviti neko rusko perspektivo. Vsi mislim, da smo slišali 8. januarja to, kar je dejal premije Putin tisku. Če želite karkoli s tem vezi storiti, je to treba tudi storiti. To je jasna osmeritev. Po mojem mnenju bo Rusija tudi energijo vključile v svoje predloge za spremembo eh, trenutne evropsko-ruske arhitekture. Mislim, da veste, da predlagajo spremembo varnostnega ustroja, prav tako pa pričakujem, da bo ta spor izpostavljen kot eh, primer tega, da je potrebno spremeniti energetsko in gospodarsko infrastrukturo sodelovanja. Če pogledamo, argumente, prej bodo rekli, da varnostna arhitektura ne deluje, da jo je potrebno novo zastaviti, eh, potem bodo verjetno argumentirali, da eh, če bomo ta problem odpravili, da evropska energetska arhitektura in ustroj ni primeren in da je treba to spremeniti. Tukaj se Rusi ne strinjajo za energetsko listino, še posebej s tranzitnim protokolom. To treba verjeti. E, in zadnja stvar pri Rusiji pa je ta, da se bo Rusija tudi sama začela soočati z resnimi gospodarskimi problemi v letu 2009 in tudi to lahko privede do zelo zanimive politične situacije v Rusiji sami. In v tem kontekstu bi bilo potrebno upoštevati tudi morebitne pritiske v obeh straneh e, odnosa Gazprom država. Mislim, da če se zdaj na hitro dotaknemo vprašanja diverzifikacije virov. Najprej, raznolikost tukaj je seveda dobra, proti temu nimam kaj reči. Se pa tukaj pojavlja kar nekaj vprašanj. Najprej, kako lahko nadaljna diverzifikacija še okrepi solidarnost v Evropski uniji. Če se predvsem osredotočamo na evropsko solidarnost, kar je vsekakor dober cilj, In če potem nadalje diversificiramo svoje vire, potem bomo še nadalje okrepili vprašanje, kaj pa dejansko sploh je ta energetska nevarnost in proti komu je uperjena. Eh, že zdaj vemo, kaj je ta nevarnost. In eh, če bomo potem šli v nadaljno diversifikacijo, se kaj lahko zgodi, da se bo to vprašanje nekako pozabilo. Kot drugo, kako bo nadaljna diversifikacija sploh funkcionirala brez obstoječe solidarnosti? Kako se bomo sploh lahko dogovorili, kam naj diverzificiramo. Kot tretje, glede na to, da imamo obstoječo infrastrukturo, kdo bo plačal za to diverzifikacijo infrastrukture v teh težavnih finančnih časih. Tukaj so tri ključna notranja vprašanja, ki jih je potrebno odgovoriti in o katerih moramo razmisliti. Nadalje, vprašati se moramo, kakšen vpliv ima diverzifikacija na naše partnerje če bomo šli v smer diverzifikacije, v drugo smer, stran od naših obstoječih partnerjev, kaj bodo oni stvorili, gradili nova partnerstva, kar bo pomenilo, da bomo imeli odnose, ki bodo res, res napeti in na robu tega, da popustijo. Ko razmišljamo o raznolikosti, o diversifikaciji, je seveda cilj ta, da bi imeli čim več virov, čim več poti in čim več vrst energije. Diverzifikacija na področju plina pa pomeni, da se odmikamo od enega samega dobavitelja, torej Rusije, do več različnih, eh, bolj zanesljivih dobaviteljev v prihodnje, še posebej glede na geološke danosti. Južni koridor tukaj je bil kar v spredju, ampak tukaj se sprašujem, ali gre tukaj res za diverzifikacijo. Na podlagi izkušenj poleti se je izkazalo, da je južni koridor zelo kompleksno področje, ki je zelo zapleteno, več eh, sporov Rusija, Gruzija, na Gorski Karabah in tako naprej. Tako da mislim, da moramo upoštevati, da tudi če se odločimo, da bomo okrepili te južnokaukaške plinovode, BTC in BTE, bo to vsekakor pomenilo okrepen varnostni, okrepeno varnostno grožnjo. Če se odločimo za osrednjo Azijo, kako bomo vedeli, da imamo opravka z zanesljivimi partnerji, z zanesljivimi viri. Je to boljši odnos, je to nekaj, kar je v našem interesu. V številnih primerjih so argumenti z, v pridiverzifikaciji dokaj kratkovidni. Češ, da se moramo pač odmakniti od Rusije in najti bolj zanesljive partnerje. Ali bo Turkmenistan res zanesljiv vir. Ali bodo druge države v Srednji Aziji, Iran, na primer, bolj zanesljive, da imajo boljšo infrastrukturo, večjo produktivnost, da so tudi politično bolj stabilne kot Rusija. Mislim, da je treba upoštevati tudi samo naravo raznolikosti v, na, v tej regiji, BTC, BTE, Nabuko in tako naprej. Ampak ali ne gre zgolj za to, da Ukrajino nadomeščamo z načem drugim, da vse naše potrebe premeščamo iz ene košarice v drugo. Ne glede na to, kakšne so naše stališče no, do Turčije. Turčija je pomembna partnerica eh, Evrope in NATO, ampak eh, moramo se vprašati, kakšna bo uloga Turčije, ali želi postati četrta, četrto glavno vozlišče. Eh, potem so tukaj vprašanja tudi glede porabe plina, njihove odnose z Rusijo in tako naprej. Vse to je zelo pomembno pri vprašanju o tem, ali gre res za pravo diverzifikacijo. Če pogledamo širše, Bližnji vzhod kot eh, alternativni vir, kot sama regija. Ja, dobro, ampak tudi tam stabilnost ni ravno najboljša. In glede na to, da dobivamo velik delež nafte od tam, ali je smiselno tudi velik delež našega plina dobivamo od tam, je to strateška diverzifikacija. Potem Severna Afrika, Zahodna Afrika. Podobni pogoji veljajo tudi tu. In tukaj bi celo argumentiral, da lahko postavljamo pod vprašaj stabilnost nekaterih večjih proizvajalk plina in eh, tudi samih tranzitnih poti. In zato, če je sama komercialna diverzifikacija smiselna, moramo vendarle razmišljati tudi o političnih in varnostnih vidikih vsega skupaj. Zdaj bi se na kratko dotaknil še enega vidika teh eh, odnosov, o katerih neposredno ni govora v poročilu, ampak eh, gre za sodelovanje z že obstoječimi partnerji. Omenjena je bila IEA. Eh, ni pa govora o NATO. In mislim, da je to pomemben partner, glede na potencijalno nevarnost terorističnih napadov ali celo piratskih napadov ali pa tudi morebitnih eh, oboženih spopadov v kontekstu energetskih dobav. Naj vam izpostavim nekaj vidikov prednosti sodelovanja, večjega sodelovanja z NATO. Kot prvo, NATO zagovarja, da ima omejeno ulogo in želi dopolnjevati druge vodilne organizacije, vključno z Evropsko unijo, ne želi dominantne vloge. Kljub temu pa ima določene prednosti z vidika energetske varnosti v širšem kontekstu. Najprej eh, sama partnerstva znotraj NATO so širše zastavljena, tam so vključene še ZDA, Kanada, Norveška in Turčija, ključne države z energetskega vidika. NATO ima eh, vzpostavljene odnose z eh, bližnjevzhodnimi državami, Rusijo, z ljubskimi državami in severnoafriškimi državami. NATO ima tudi sposobnosti za reševanje eh, v primeru naravnih in eh, civilnih katastrof. Če bo govora o vključevanju utekočinjenega plina, bo v velikem delu potekal prevoz preko morja in tudi tukaj je pomembna varnost. Z veseljem bom odgovoril na morbitna vprašanja, ampak eh, po mojem mnenju je to ena tistih vrzeli v poročilu, ki bi jih veljalo omeniti, namreč krepitev sodelovanja z obstoječimi partnerji v naši skupnosti, enako misleči, če lahko tako rečemo, NATO. Nekaj zaključkov. Evropska unija si bo morala eh, v nestabilnem svetu eh, v konkurenčnem okolju prizadevati za vire energentov. Že nekaj let razmišljamo o tem, kaj treba storiti, ampak treba je pač v eh, vse skupaj pripeljati tudi države, ki ne želijo vstopa v Evropsko unijo, zato bo potrebno spremeniti naše zunanje politične orodja, ki jih upravljam. Potem, kar zadeva samo časovnico. Mislim, da je časovnica za evropsko energetsko varnost nekaj, kar je potrebno definirati v koncertu 2010, 2015-2025. Do kakšne mere bo ta strategija v teh, eh, do teh rokov izpolnjena? Potem, kakšni so časovni roki, ki jih imajo v glavi naši partnerji? Z tega vedika torej mislim, da moramo v okviru evropske zadanje politike začeti razlikovati med posameznimi partnerji in odpravljati njihove slabosti, da vidimo, kaj jim je treba pomagati, ne pa kaj so predvsem njihove prednosti. V tem trenutku se predvsem osredotočamo na prednosti in seveda se teh, tem prednostem naši partnerji ne bodo odrekali. Še enkrat hvala za povabilo in pripravljen sem odgovoriti na morebitna vprašanja. Hvala lepa, dr. Uh, eh, Monahan. Besedo pa predajam direktorju Zabatih Bizgran direkcije Relax. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se za priložnost, da podam nekaj komentarjev o obih študijah. Obi študiji cenimo in tema študijama v nobenem pogledu ne nasprotujemo. Ta razprava poteka v trenutku, ko je tema energije zelo visoko na dnevnem redu, predvsem kar zadeva zanesljivost oskrbe v kratkem času, ki nam je na voljo seveda ne moremo nagovoriti vseh vprašanj. Vendar pa je o tem govorila tudi študija komisije iz novembra lanskega leta. Čeprav sem v odboru za zunanje zadeve, bi rad jasno povdaril, da je varnost oskrbe za energijo tema, ki vsebuje dva vidika in sicer vidik zunanje politike, pa tudi vidik notranjega trga. Rad bi vas opozoril tudi na to, da je izjemno pomembno, da izvajamo solidarnost, kot se je že zgodilo v preteklih dneh, in pa, da solidarnost tudi fizično uresničimo. Gre recimo za povezavo z baltskimi državami, gre za projekte infrastrukture še prav posebej v jugovzhodni Evropi. Poleg tega pa gre tudi za to, da govorimo z enotnim glasom. To se sicer zdi lahko, vendar pa tega vedno ne počnemo. Razlog za to je, da je oskrba z energijo v posameznih državah članicah izjemno heterogena, izjemno različna in države članice imajo lasne prioritete katerim seveda posvečajo tudi več pozornosti. Prvi vidik varne oskrbe z energijo je torej notranji vidik, potem pa so tukaj še vidiki zunanje politike. In dejansko gre za novo dimenzijo, ki se s tem odpira. Ta dimenzija nam kaže, da te teme več ne moremo zanemarjati. Ni prvič, da imamo težave z oskrbo z zemeljskim plinom. Že četrtice je to zgodilo. In To ima tudi svoje razloge. Namreč srečujemo se z nacionalizmom virov ne le v Evropi. Poleg tega prihaja tudi do naraščanja cen. Diverzifikacija, ki jo potrebujemo, pa vsebuje tudi trgovinska tveganja in pa geografske izzive. Zaradi tega je Južni tok, eden izmed šestih glavnih projektov infrastrukture, o katerih smo govorili v preteklem letu. Imamo še obe alternativi. Lahko le poudarim razlike, ki so bile že izpostavljene. Južni tok je seveda projekt v skupnem interesu, Nabuko pa še toliko bolj gre za projekt v evropskem interesu in zaradi tega moramo rešiti probleme, ki so povezani z nabukom. S tem se že dlje časa ukvarjamo. Upam, da bomo prihodni teden, ko bo potekal v Budimpešti vrh o nabuku, že imeli bolj jasne ideje in da bo ta projekt kmalo lahko tudi uresničen. Evropska unija ima torej jasne prioritete, kar zadeva projekte. Ne gre zgolj za samo pot, ampak tudi za tranzit. Septembra 2007 je parlament v resoluciji že zapisal, da je potrebno storiti več, kar zadeva notranjo dimenzijo. Notranja dimenzija je tesno povezana tudi z podnebnim svežnjem. Zunanja dimenzija pa je tudi možnost, da razmislimo o naših instrumentih, pa tudi odnosih. Recimo, ko gre za direktivo o skladiščenju plina. Potrebujemo pa tudi možnost povezave infrastrukturnih projektov z novimi finančnimi sredstvi in pa ustrezno politično podporo. Na ta način bomo lahko te projekte tudi hitreje uresničili. S tem, gospod predsednik, bi rad kar zaključil, če bodo specifična vprašanja glede teh točk, ki sem jih omenil, bom na nje z veseljem odgovoril. Zabatil. Najlepša hvala, gospod Zabatil. In preden pričnemo z razpravo, naj dodam samo še nekaj k nabuku. Na kratko pa želim komentirati tudi politično težo teme, s katero se ukvarjamo, kar zadeva Nabuko. Dr. Riley, zaključili ste z srednjeročnim obzorjem, izključili ste Iran in druge vire. Omenili ste omejitve kaspijskih virov. Če pomislimo na izjemno optimističen scenarij, je problem iranskega jedrskega programa rešen in s tem je dosežena tudi stabilnost Irana. To je dolgoročna perspektiva. In zaradi tega bi lahko Iran dopolnil na buko. naj to rečem na zelo neobvezojoč način, v svoji parlamentarni vlogi sem se z gospodom Džalilijem posvetoval o jedrskem vprašanju v Iranu. Danes popovdne sem govoril z podpredsednikom oziroma eh, predstavnikom za zunjo politiko Irana, gospodom Safarijem. Poznamo geopolitične pogoje v regiji, vendar pa ima Iran na voljo pet kubičnih metrov in štiri jih izvažajo v Švico. V dveh letih bi nam lahko fizično, glede na zaloge, omogočili 40 kubičnih metrov. Na Buko pa je predviden za 31. Gospod Erdogan govori s konferenco predsednikov in kadarkoli imamo sestanek z predstavniki Turčije, se ukvarjamo tudi z vprašanjem dobave zemljskega plina, kajti Turčija igra pri tem zelo pomembno vlogo, kakor je izpostavil tudi naš kolega iz NATO Defense College. -a. Z nami je tudi generalni sekretar oziroma predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov. Nata se popravljam. In druge potencijalne možnosti so precej oddaljene. Vendar pa imamo vsaj dve alternativi, torej dva alternativna vira in dve alternativni poti. Zakaj je to tako pomembno? Gre za vprašanje zunanje politike in pa varnosti, kot je povdaril tudi dr. Monegan. Gre za politično vprašanje, ki ga je potrebno obravnavati v tem okviru. Seveda pa mora biti to v skladu z rusko varnostno strategijo. Posledice, kot smo videli, nezanesljive oskrbe z električno energijo prizadenejo številne državljane in pa industrijo oziroma določene industrijske panoge v Evropski uniji. Mi pa tukaj zastopamo evropske državljane. Nezanesljiva oskrba z energijo je dosegla takšno raven, da te teme več ne moremo obravnavati za zaprtimi vrati. Ne gre za bilateralno vprašanje. Približujejo se evropske volitve in čez 4-5 mesecev bomo morali vsi odgovarjati svojim voljivcem, ki nam bodo zastavili vprašanje, kaj ste storili, da bodo naša stanovanja, da bodo naše hiše tople kaj ste storili, da bomo lahko obdržali svoje delovna mesta, da bo industrija lahko še naprej delovala. Priča smo bili ekstremnim okoliščinam, kot recimo v Bolgariji. Ali obstaja dovolj solidarnosti znotraj Evropske unije, kot je pravilno dejal direktor Zabatil? Ali imamo na voljo tehnične in pa zakonske instrumente, ki jih potrebujemo. To kaže na izjemen pomen tega horizontalnega vprašanja. Parlament je imel pionirsko vlogo pri obravnavi tega vprašanja in naj povem, da so mediji poplačali naša prizadevanja, ki so se pričela zgoda januarja. Mediji so dejali, da je bil Evropski parlament tisti, ki je kot prvi razumel, da mora Evropska unija nastopati enotno. In zaradi tega je sploh prišlo do pogajanj med Gazpromom, naftogasom, Rusijo, Ukrajino in Evropsko unijo. Sedaj bomo pričeli z razpravo in besedo predajam gospodu Pasko, podpredsedniku odbora za zunanje zadeve. Hvala lepa. to, kar se je zgodilo letos po zimi, nas je pripravilo k temu, da si to situacijo zelo resno ogledamo. Tudi zadnjič smo to storili, vendar pa ni bilo dovolj politične volje, da bi uresničili zaključke, ki smo jih sprejeli. Sedaj so zaključki skoraj da isti, vendar pa so na nek način še bolj pomembni. upam, da veste, da tukaj ne gre zgolj za vprašanje zunanje politike, gre za vprašanje, ki je strata, strateškega pomena. Gre za veliko geostrateško igro za prihodnih 50, 50 let. In če se s tem vprašanjem ne bomo soočili v tem okviru, potem bomo zamudili zaključek te igre. V globaliziranem svetu smo vedno bolj medsebojno odvisni in ugotavljamo, da smo vedno bolj odvisni od virov nafte in plina, namesto da bi bili medsebojno odvisni. In zaradi tega lahko pride seveda tudi do izkoriščanja. Mislim, da bi tako morali gledati na to situacijo. Glavni problem pri iskanju rešitve je, da so viri v, na območjih, eh, ki niso stabilna. Ker teh verov ne moremo prestaviti, moramo poskrbeti, da bodo ta območja stabilna. To je zaključek analize. Pristop, ki ga imamo k temu vprašanju, je lahko individualen ali pa skupen pristop. V tem trenutku prevladuje individualen pristop. In to ni prav. Zaradi tega namreč obstaja nasprotovanje enotnemu energetskemu trgu v Evropi. In nekateri izmed nas smo zaradi tega še naprej ujetniki ruskih prepirov z Ukrajino. To je neposredna posledica nasprotovanju ustanovitve notranjega energetskega trga. Še Rusija. Rusija tudi igra strateško igro, kajti Rusija si želi ponovno vzpostaviti vlogo v svetu. Rada bi na novo napisala pravila, na novo potegnila meje. Zato, da bi imela boljši položaj kot v preteklosti. Ne moremo jih obsojati, kajti če bi mi bili Rusija, bi najbrž počeli isto. Vendar pa moramo to situacijo analizirati in se nad njo odzvati. Ob koncu želim povedati še naslednje. V povezavi z nabukom bi rad nekoliko dopolnil prvega govorca. V primeru Romunije smo od nekdaj južni tok videli kot konkurenčen projekt Nabuko, Ne gre za to, koliko sredstev lahko pridobimo, če bo južni tok potekal preko našega ozemlja. Ne, problem je bil odnegdaj, da bo južni tok uničil Nabuko. In sicer bi že sama ustanovitev eh, Južnega toka in pa pridobitev tistih, ki sodelujejo v projektu Nabuko eh, k projektu Južnega toka, poskrbela za to, da bi bil projekt Nabuko neuspešen. Rusija ni imela nobenih zadržkov pri ustvarjanju trpljenja pri tistih, ki pravzaprav skušajo ugoditi. Torej, Rusija tudi v prihodnosti ne bo imela nobenih zadržkov pri sledenju svojim egoističnim interesom. Hvala lepa, gospod Pasko, gospod Oniskijevič, podpredsednik odbora za zunanje zadeve. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi nadaljeval z tem, kar je povedal gospod Pasko in rad bi vas vprašal, zakaj ne napredujemo pri Nabuku. Smo v začaranem krogu, nič se ne premakne, oziroma vsaj občutek je tak, da se nič ne premakne. Potencijalni dobavitelji so zlahka privabljeni v naročje Rusije. Plin iz Turkmenistana in Kazahstana eh, se tako pretaka po plinovodih preko Rusije. Evropska unija bi torej morala nameniti določena sredstva, enako kot je to storila pri projektu Galilejo, kajti Nabuko je strateškega pomena. In to mislim, da bi morali storiti. Nadaljne vprašanje pa je naslednje. Problem, ki ga imamo z Rusijo, ni zgolj da je Gazprom edini proizvajalec plina, Gazprom je tudi edini dobavitelj, nadzoruje vse plinovode in enako velja za nafto. Z eno izjemo imamo zgolj en naftovod, ki ga Rusija nima v lasti. Gre za CBC. In ta naftovod ima v lasti še vroj. če plin ne bi bil v lasti oziroma pod nadzorom Gazproma in posredno pod nadzorom ruske države, potem bi bila situacija drugačna. Če bi imeli torej plinovod, ki bi morda potekal preko ruskega ozemlja, ampak ne bi bil nadzorovan strani Rusije, bi bili v veliko boljšem položaju. Razvijamo tudi novo tehnologijo. mislim, da se bodo uporabljale tudi nahajališča Štokman in ta bodo komercialno bolj zanimiva za dobavo plina v Južno Evropo. Hvala lepa, gospod Oneskevič. Naslednji govornik, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za zelo zanimivo in informativno razpravo. Rad bi omenil dolgoročni vidik ki je povezan z severnim polom. Kot veste, se led topi in severni, na severnem polu kmalo ne bo več ledu, morda že v naslednjih petih letih. In vemo seveda, da so pod severnim polom velike zaloge nafte in pa plina. In sicer je to v Grenlandiji kjer poskušamo razviti in ustrezno infrastrukturo. Utekočinjen plin bi lahko prevažali iz tega območja v Evropsko unijo. Zaloge naj bi bile ogromne in seveda obstaja spor med Dansko, Rusijo in pa Kanado. In danska stran skuša vključiti mednarodno sodišče v Hagu, ki bi lahko pomagalo pri rešitvi tega problema. Če si ogledamo dolgoročno perspektivo, kot je bilo že storjeno v določenih razpravah tukaj, bi to lahko bila alternativa oziroma dopolnila k oskrbi v Evropski uniji. Ukrajina nima plina, ampak če bi imeli boljšo povezavo z Ukrajino, bi lahko bila oskrba veliko boljša, če se e, želimo premakniti k uporabi veterne energije, potem potrebujemo boljše mednarodne povezave naročamo študijo o nafti in plinu iz Arktike. Gospod Kelam je naslednji vrsti. Like... Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil vsem govorcem za zelo razsvetljujoče prispevke. Rezultat teh predstavitev je, da se je obdobje poceni oskrbe z energijo zaključilo. Plin je vedno dražji. Šokantna novica pa je bila povezana z južnim tokom. Gre za politične izračune, ki so bili napačni. Nekatere države so upale, da bodo imele oziroma da bodo dobile poceni plin z pomočjo alternativnih plinovodov, za katere bi poskrbela ruska stran. Zanesljivost bo najpomembnejša v naslednjem obdobju. Autoritativni režimi, diktatorski režimi so tradicionalno manj zanesljivi in pogosto uporabljajo plin kot orožje za izvajanje političnega pritiska. Prehajam k temu, kar je povedal gospod Monaghan in sicer glede potrebe po okrepljenem sodelovanju z somišljeniki. Gre za to, da moramo ukrepiti čezatlantsko sodelovanje, kajti potrebujemo večjo zanesljivost. In ključna beseda pri tem je seveda solidarnost. To je izpostavil že kolega Pasku. Imamo dilemo glede individualnega pristopa kratkoročnih rešitev ali pa na drugi strani strateških rešitev in skupnega pristopa. Imam dve vprašanji. Najprej, kar zadeva učinkovitost energetske listine in pa protokola k tej energetski listini. Gospod Kožecev, ruski predsednik odbora za zunanje zadeve, nam je povedal, mislim, da manj kot pred letom, da je Rusija podpisala energetsko listino, ko je bila šipka. Sedaj pa je pripravljena na ponovna pogajanja, kaj ti meni, da je ta listina uprit potrošnikom, ne proizvajalcem. Drugo vprašanje pa je povezano z sposobnostjo Rusije, da proizvede dovolj plina, kajti statistike kažejo, da je proizvodnja Gazproma stagnirala zadnjih osem let. In to je morda rezultat politizacije tega vprašanja. Hvala lepa, gospod Severin. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom ponavljal argumentov oziroma komentarjev svojih kolegov. Strinjam se z vsem, kar so povedali. Sam bi rad dodal le naslednje. Veri se dejansko nahajajo na nestabilnih področjih, vendar pa mislim, da ne bi smelo biti niti obratno, torej da bi bila območja nestabilna ravno zaradi tega, ker bi tam bila nahajališča plina. Rad bi izkoristil to priložnost in naslovil dve vprašanje profesorju Rileyju in doktorju Monaganu. A successful, meaningful, efficient foreign policy on energy without an internal common policy of, on energy.